La séance est ouverte. Séance prichénia. Povedati vam moram, da želim dodati dve točki na dnevni red in sicer ob koncu seje eh, pod točko razno. Prva eh, točka je predlog spremembe poročevalce za proračun za leto 2016 eh, gospoda Fernandeša in sicer gre eh, za to, da želimo prositi komisijo za 18 milijonov evrov oziroma da želimo zastaviti vprašanje komisije v zvezi z 18 milijoni evrov, ki jih je namenila za begunce v Turčiji. Eh, želimo eh, poznati argumente za vzpostavitev eh, te proračunske postavke. Druga točka pa se nanaša na sporočila komisije. Želimo, da komisija poda pojasnilo v zvezi z sporočilom za dni 7. junija o novem okviru za partnerstva z tretjimi državami, Eh, na področju Evropske agente za migracije. No, to sta torej dve točke, ki jo bomo obravnavali ob koncu. Kar zadeva dnevni red, ima kdo še kakšno pripombo? Če ne, velja dnevni red eh, za sprejet. Naj vas seznanim z vsega odločitvami, ki so jih eh, sprejeli koordinatorji danes jutraj najprej v zvezi eh, z obiskom v eh, Grčiji 18., 19. in 20. julija. Ta obisk bo predstavljen na kasnejši datum, ki ga še nismo določili. Najbrž v prvem, prvi polovici leta 2017, če bo seveda ta obisk potrjen. Eh, julija namreč ne bi imeli dovolj udeležencev. Druga odločitev pa je bila, da smo se odločili, da bomo na dnevni red naslednje medparlamentarne seje uvrstili združitev eh, storitev Evropske službe za zunanje delovanje in pa diplomatskih služb eh, držav članic v tujini in sicer v sodelovanju z komisijo, odborom za proračunski nadzor in za zunanje zadeve. Naš cilj je, da eh, poskrbimo eh, za eh, boljšo uporabo stavb in za učinkovitejšo rabo proračunskih sredstev, tako v nacionalnem, kakor tudi v evropskem proračunu. Določili smo poročevalko gospo eh, Holmajer eh, in sicer eh, za področje vstopa in izstopa v Evropsko unijo za obdelavo podatkov in pa za zbiranje podatkov o državljanih tretjih držav, ki vstopajo, ali, vstopajo v Evropsko unijo ali izstopajo iz nje. gre za uh, predlagan uh, sistem vstopa in izstopa. Gospod eh, Depre uh, je bil imenovan za poročevalca za uh, mehanizem za uh, določanje, katera država članica je odgovorna za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito v Evropski uniji. Gospod Torvalc je bil imenovan za poročevalca za obzorje 2020 oziroma za izvajanje te strategije. Eh, potem pa Evropski sklad za enakost spolov, gospa Gardija Zabal, bo v skladu z členom 54 pripravila mnenje. Potem pa letno poročilo o dejavnostih Evropske investicijske banke. Gre za eh, proračun 2017 eh, in odbor za proračun bo imel izredno sejo. 4. julija v Strasburgu in sicer proti koncu dneva. Eh, te, eh, ta datum pa bomo še potrdili kasneje. Kar zadeva trialog eh, na temo plačil, ki naj bi potekal 13. julija, Ta bo predstavljen na začetek septembra in sicer zaradi eh, poznega eh, sporočila eh, komisije v zvezi z proračunom za leto 2017, zato smo bili prisiljeni predstaviti ta trialog. Potem je tukaj še skupina na visoki ravni za lastna sredstva. 7. in 8. septembra bo potekala delavnica te skupine in kolike vabim, da se je udeležite. Poleg tega pa smo se odločili, da bomo skupaj z odborom za proračunski nadzor organizirali delavnico na uh, temo revizije uh, finančne uredbe in uh, k tej delavnici bomo pobili tudi Evropsko komisijo, potekala bo 11. julija od 16. do 18.30 v okviru odbora za proračunski nadzor. Govorili bomo eh, o neposrednem upravljanju. To so torej sporočila. Eh, potem pa imamo eh, še zapisnike sej z 11. aprila in 25. in 26. aprila, ki ste jih prejeli. Če ne bo pripomp do konca te seje, veljata ta, veljajo ta, ti zapisniki za sprejete. Sedaj pa k mnenju uh, gospoda Olbrihta. Gre za uvedbo programa za podporo strukturnim reformam v različnih državah članicah. Gospod Olbricht, beseda je vaša. <coughs> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najle povem, da je program strukturnih reform v pristojnosti odbora regije v skladu z odločitvijo petih predsednikov. Eh, tukaj ne gre za slučajno odločitev, eh, govorimo namreč o sredstvih iz kohezijske politike in pa kmetijske politike. Če upoštevamo zelo eh, pozitivne izkušnje v zvezi s tehnično pomočjo Grčije in Cipru, Eh, v okviru programa gospodarskega prilagajanja je Evropska komisija predlagala vzpostavitev programa za vse države članice. Ampak kar je izjemno pomembno je, da je udeležba prostovoljna, če države članice eh, to želijo in če je program odobren, eh, lahko zaprosijo za pomoč gre predvsem za tehnično podporo, torej za eh, različne nasvete, usposabljanje, obiske in tako naprej in tako naprej. Pravzaprav gre eh, za razvoj eh, upravnih kapacitet. Še prav posebej gre za strukturne reforme. Evropska komisija želi neposredno povezavo z eh, priporočili eh, za posamezne države. Komisija predlaga eh, priporočila za posamezne države in če države članice želijo izpolniti ta priporočila, lahko prosijo za podporo, za tehnično podporo. Ta eh, sredstva eh, so potem namenjena iz kohezijske politike, eh, ki je trenutno v pristojnosti Evropske komisije, lahko pa prosi tudi za tehnično podporo iz sklada za razvoj podeželje. Torej tukaj gre za kmetijsko politiko. Predlog Evropske komisije obsega 142,8 milijona evrov. In s več kot 112 milijonov naj bi bilo namenjenih eh, iz eh, kohezijskega sklada, iz sklada za eh, podeželski razvoj pa 30 milijonov. Torej, kar je zanimivo je, da gre tukaj prvič za povezavo z priporočili po posameznih državah, drugič pa je zanimivo, da je pristop oziroma da je udeležba prostovoljna. Moje vprašanje komisiji je, na posvetu je bilo, kaj pa, če je neka država članica prijela priporočila, pa ne želi tehnične podpore, če je pristop prostovoljen in eh, nisem dobil odgovora. Torej, pripravljeni smo pomagati. To je pristop, ki ga je obrala Evropska komisija ta program je bil pripravljen in spremembe ne bomo lahko podali v začetku septembra. To pa je splošen okvir. Seveda, v opisu programa so eh, omenjena različna politična področja, gre za eh, podjetništvo, za izobraževanje, za priseljevanje, torej za izjemno raznolike politike eh, in za različne upravne postopke. Gre za seminarje, konference, obiske, vzpostavljanje in tako naprej in tako naprej. Vse skupaj torej 142,8 milijona evrov. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Olbricht. Kdo želi besedo na to temo? Gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za pres... Najlepša hvala. Gospod eh, predsedujoči, rad bi se zahvalil poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja. Vsi se strinjamo, za njim strukturne reforme so izjemno pomembne. Eh, določene države članice se srečujejo z velikimi problemi pri izvajanju teh strukturnih reform. Zaradi tega je zelo dobro, da okrepimo zmogljivosti držav članic na področju strukturnih reform, pa tudi na drugih eh, področjih eh, oziroma na področju drugih reform, ki vodijo v rast. Potrebno je izboljšati črpanje evropskih sredstev. Mogoče bi morali v povezavi z tem poskrbeti tudi eh, za to, oziroma spomnimo se, da smo julija 2015 zahtevali od Evropske komisije, da pripravi poročilo o eh, zamudah pri eh, plačilih za triletno obdobje predtem. Kaj ti tudi to vpliva na črpanje evropskih sredstev in to je tudi tema trialoga če želimo okrepiti kapacitete držav članic, potem morajo države članice vključiti eh, tudi občinsko raven in pa eh, državljane, kajti le na ta način bodo reforme tudi zares učinkovite. Najlepša hvala. Gospod Maragal. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod uh, Olbricht, strinjam se, da uh, lahko uh, delamo na uh, tej osnovi. Uh, gre zgolj za uh, mnenje odboru regi, ampak uh, mislim, da da eh, bi morali eh, to eh, mnenje tudi določeno oblikovati. 142 milijonov evrov za tehnično pomoč, ampak tukaj ne gre zgolj za tehnično pomoč. Gre tudi za vsebinska vprašanja, zakaj reforme. Ali pa mogoče drugačna formulacija kateri model želimo izvesti za temi reformami. Potem bomo imeli nekakšen skupen referenčni ukvir za celotno Evropsko unijo. Torej gre za eh, neke smernice, ki so uporabne v vseh državah članicah Evropske unije. Mislim, da bo potrebno o tem še razpravljati. Potrebujemo uh, določene načelne kriterije. Torej v uh, španščini pravimo, da e, če naj nekaj deluje kot model, potem moramo poskrbeti, e, da je to uresničljivo v različnih državah članicah. Potrebujemo strukturne reforme v Evropi in vedeti moramo, katere strukturne reforme želimo. Ne vem, eh, v kolikšni meri eh, je v tem eh, kontekstu pomembno tudi načelo subsidijarnosti. Tukaj gre za konkretne primere in vsi poznamo primere, kjer je prišlo do nezaželjenih učinkov na druge države ali pa na druga politična področja in tako naprej. Torej, strukturne reforme morajo najti odgovor tudi na ta vprašanja. ampak eh, ta načela eh, niso navedena v dokumentu Evropske komisije. Tukaj gre za eh, privatizacijo. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je privatizacija zagotovo dobra, vendar pa poznamo vsi tudi primere privatizacije v posameznih državah, kjer se pojavljajo določeni problemi in uh, vzpostavljajo se zasebni monopoli in to se mi ne zdi dobro. V zadnjih letih smo ugotovili, da se priporočila eh, za posamezne države izvajajo na izjemno specifičen način. Eh, gre za zelo osko izvajanje teh eh, priporočil eh, gre v glavnem za države, ki imajo proračunski primankljaj. Ampak kljub eh, temu postopku primankljaj ostaja. Včasih je ta celo naravno škandalozen. Torej, konkurenčne prednosti so seveda izjemno pomembne. In zaradi tega je potrebno najti tudi ustrezne davčne ukrepe. Recimo, pomislite na nizozemsko ali pa irsko. To je seveda tudi pomembno na področju strukturne politike in potrebujemo skupen model. Hvala lepa, gospod Maragal. Gospod Denanu. Oprostite, gospod predsedujoči. A, niste zaključili. Samo še en stavek, da me boste prav razumeli nisem proti temu konceptu strukturnih reform, vendar pa menim, da se moramo zediniti glede neke določene osnove za izvajanje strukturnih reform. Zaščititi moramo evropsko dodano vrednost. Hkrati pa moramo paziti tudi na to, da eh, se bodo strukturni ukrepi dobro izvajali. Vendar pa trenutno eh, to še ni povsem jasno in eh, ta eh, razprava bi lahko potekala tudi na številnih drugih področjih, ko govorimo o večletnem finančnem okviru, naprimer. Mislim, da bomo našli tudi dobre rešitve. Davčna diskrimizacija in davčna optimizacija. Te nimamo zaradi tega, ker države članice tega ne želijo, imajo izjemno različno zakonodajo. Vendar pa imamo eh, seveda tudi multinacionalke, ki eh, vodijo politiko davčne optimizacije. In eh, to vpliva na konkurenco na notranjem trgu Evropske unije. No, to je tema mogoče neravno za odbor za proračun, vsekakor pa za Evropski parlament. Gospod Neno. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nimam prav veliko dodati k temu, kar je povedal kolega Maragal. Eh, Na vse zadnje, to ni eh, naše poročilo. Eh, to je mnenje v zvezi s tem, kakšen model želimo za Evropsko unijo. In to je najpomembnejše vprašanje, kaj želimo ali želimo izjemno liberalno Evropsko unijo ali pa ravno nasprotno. Ali želimo bolj urejen okvir, ki e, bo e, državljanom omogočil lažje razumevanje in pa strukturne reforme. E, tukaj gre za načelno težavo. Gre za temeljni problem, ki ga je potrebno rešiti. Potrebno je zagotoviti pomoč tistim državam članicam, ki eh, pomoč želijo, ampak vprašanje je na kakšen način. Mislim, eh, da bi bilo dobro, da razmislimo o tem, kaj želimo za Evropsko unijo. Eh, vemo, kaj pravi gospod Maragal, govori o davčni optimizaciji. Eh, davčni harmonizaciji. Mogoče bo do tega nekega dne res prišlo, kajti morda je ravno to temeljni problem. Ja, kateri model in kateri je eh, najboljši model, kateri je dober model? Ja, to je političen problem, gospod predsedujoči. Tisti, ki eh, ima visoko stopnjo rasti, tisti, eh, ki ima usklajene in uravnotežene javne finance in tisti, ki zagotavlja veliko delovnih mest eh, v eh, globaliziranem gospodarstvu. To je tisti najboljši model in takšen model potrebuje Evropa. Nihče več ni prosil eh, za besedo, torej bi gospod Olbricht morda zaključil. Ja, mislim, da gre tukaj predvsem za dva elementa. Ne le države članice, ampak tudi eh, regije, mesta morajo uporabiti ta program. Ampak eh, informacije Evropske komisije kažejo, da lahko občine in mesta pridobijo pomoč le preko vlad. To eh, je zasnova tega programa. Torej, v programu lahko sodelujejo države članice in države članice lahko to sodelovanje prenesejo na regionalno raven. Drugi element, ki ga želim izpostaviti in Če dovolite, moram povedati, da smo vsi nekoliko presenečeni, kajti ta program se ne nanaša na vsebino. Eh, vsebina eh, je že bila določena za priporočili po posameznih državah in države članice so prejele ta priporočila, vedo, katere spremembe morajo izvesti. In eh, v skladu z katerim načrtom, to je postopek, ki že poteka. Ampak ko države članice prejmejo priporočila, lahko uporabijo evropska sredstva za to, da ta program eh, oziroma da ta priporočila tudi izvedejo. Gospod predsedujoči, eh, to moramo izkoristiti za to, eh, da povemo, da tukaj ne gre zgolj za finančno pomoč, tehnično pomoč, ampak da gre za to, kaj pravzaprav izvedejo želimo zagotoviti državam članicam in odkot ta sredstva prihajajo. To ni v tem dokumentu, to je zelo eh, tehničen dokument. Lahko eh, prejmeš sredstva v skladu z eh, priporočili po posameznih državah. Gre za to, kako razdeliti denar, koliko denarja, prostovoljen pristop in tako naprej. Ampak takoj se zastavi vprašanje, ki ga je izpostavil gospod Maragal. En model, več modelov, kaj pa priporočila? Eh, kakšna priporočila eh, prejemajo države članice in kdo eh, predlaga katerega izmed teh modelov. Torej to besedilo lahko obravnavamo kot izgovor za to, da se nekoliko bolj poglobimo v vsebino. Ampak kot sem dejal, to pravno besedilo se nanaša zgolj na finančne sredstva, na tehnično pomoč in tako naprej. Hvala. Gospod Olbricht, ali nam lahko pomagate najti eh, pot iz eh, nezaupanja v eh, birokracijo? Potem mislim, da bomo dosegli velik napredek v Evropski uniji, kajti gre za priporočila Evropske komisije. In ta priporočila je seveda potrebno politično izvesti. mi eh, pa smo tukaj zgolj za eh, pravni pregled. Gospod predsedujoči, če mi dovolite. Ko sem postal eh, poročevalec za to poročilo, sem takoj začel brati priporočila za Polsko, torej mojo domovino. In prvič sem prebral ta priporočila. Če sem iskren, iskren, ta priporočila niso splošna, so izjemno tehnična. In zanima me, ali gre tukaj za strukturne reforme ali za uh, upravne zmogljivosti. Ker če gre zgolj za upravne zmogljivosti, potem je to nekaj drugega. Dobro, upravna uh, zmogljivost je seveda pomembna, če se pojavljajo napake in tako naprej, ampak če gre za strukturne spremembe, potem zatem spreminjamo pomen. Uh, In eh, še tole, če dovolite. Če imamo prostovoljni pristop, potem eh, nihče eh, ni primoran zaprositi za to tehnično pomoč. Torej mislim, da bo potrebno najti nekaj odgovorov na ta odprta vprašanja. O tem bomo ponovno eh, govorili 1. septembra. Predlogi sprememb pa morajo biti vloženi do 8. septembra do 18. ure. To poročilo bo končno sprejeto 10. in 11. oktobra in uh, končno poročilo v odboru regi uh, eh, bo uh, obravnavano novembra in uh, na plenarnem zasedanju še kasneje. To je že potrejeno. Sedaj pa gospa Gardija Zabal uh, in prihodnost odnosov. Uh, AKP EU po letu 2020. Afrike, Karaib. Afrika, Karibi in Pacifik. Jusqu'en 2020. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Ja, dejansko gre za Afriko, Karibe in eh, Pacifik. To je seveda eh, zelo, zelo veliko območje. Tudi to je mnenje, ki smo ga eh, pripravili v odboru za razvoj, gre za prihodnost eh, odnosov. Eh, in sicer se bomo mi osredotočili na proračunsko vprašanje po letu 2020, torej po izteku kotonojskega sporazuma. Hkrati pa se bo iztekel tudi večletni finančni okvir. In to eh, bo za nas eh, seveda še ena priložnost, eh, da vključimo Evropski razvojni sklad. Kajti Evropski razvojni sklad je lahko potem vključen v večletni finančni okvir. In to je Evropski parlament zahteval že kar nekaj časa. Torej, to želimo vključiti, zato da bi zagotovili večjo verodostojnost pa tudi večjo učinkovitost. Zato bi bilo smiselno vzpostaviti eh, tudi povezavo med posameznimi skladi in pa eh, politikami Evropske unije. To se eh, nanaša tudi na našo razpravo o proračunskih skladih, ki so v tem trenutku zelo moderno zasnovani v Evropski komisiji. Torej se skupaj želimo povezati in to priložnost bi radi izkoristili za to. Želimo vključiti večletni finančni okvir in zato komisijo pozivamo, da v eh, prihodnji večletni okvir eh, vključi eh, tudi sredstva Evropskega razvojnega sklada. Zato pa seveda potrebujemo tudi ustrezen načrt, kako bo to delovalo. Gre seveda za proračunske teme. Vendar pa govorim tudi o skladu za Afriko ki ga je zasnovala Evropska unija in eh, pa zato, da ne eh, odzamemo sredstev Evropski razvojni politiki. Ne smemo pozabiti na prvatne cilje, kot recimo na boj proti revščini. To je eden izmed najpomembnejših ciljev Evropske unije. In zato se lahko uspešno spopadamo z migracijskimi problemi in pa prisilnim izgonom. Potem pa je tukaj še ena tema, ki se vedno znova pojavlja v tem odboru in sicer gre eh, za ustrezne eh, finančne instrumente in za subvencije in mislim, da je izjemno pomembno, da te eh, finančne instrumente ustrezno uskladimo. Na ta način lahko povečamo obseg sredstev, lahko izboljšamo vlaganje vendar pa ne smemo subvencij nadomestiti z temi finančnimi instrumenti. Vsak program, vsak sklad ima tudi eh, lastne naloge in zaradi tega je vsak eh, instrument pomemben. Potem pa je tukaj še nova eh, pobuda, ki jo je predlagala Evropska komisija, gre za Eh, Junkerjev načrt eh, za Afriko. To je seveda eh, izjemno pozitiven korak in Evropsko komisijo pozivam, da Evropskemu parlamentu omogoči, da aktivno sodeluje pri pripravi tega načrta. Najlepša hvala. Hvala lepa. Torej, če bomo res imeli Junkerjev načrt za Afriko, kar večkrat je že prišlo do takih najav, naprimer prejšnji teden, In eh, je prav gotovo pravi čas, eh, da eh, to vključimo tudi v proračun Evropske unije. Kako naj se odzovemo na te izzive migracije, če, ne, če se ne lotimo samih virov migracij in torej tudi migracije iz Afrike eh, bomo lahko eh, rešili, če bomo pomagali Afričanom, da razvijajo svoje države. In torej eh, v, v okviru teh pogojev bi bilo primirno, da eh, tako kot ste svetovali, da razširimo proračun Evropske unije in eh, morda bi lahko to poskusili tudi ob umestnem pregledu. Seveda sem namenoma provokatoren, ker eh, pač eh, je treba imeti pogum eh, na evropski ravni. V redu. Kdo želi spregovoriti v zvezi z poročilom gospe Gardia Zabal? Nihče. Mislim, da očitno vas vsi podpirajo. 15. junija bo prišlo do izmenjave mnen, 22. junija ob 12. uri pa zapade rok za vložitev predlogu sprememb. 11. julija se bomo izrekli v zvezi z vašim poročilom oziroma mnenjem, gospa Gardia Zabal. 31. avgusta odbor za razvoj se bo izrazila v zvezi z končnim poročilom in potem pa glasovanje na plenarki, ne vemo točno še, kdaj bo potekalo. Ali je gospod Ali že pripravljen, da spregovori o instrumentih, ki naj nam pomagajo, da se borimo proti nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih in ne samo proti nestanovitnosti, eh, ampak eh, zato, da bodo eh, tudi dejavnosti, kmetijske dejavnosti dovolj donosne za naše kmete. Hvala. <clears throat> Mm, predsednik, kolegice in kolegi. Torej, a, Nestanovitnost eh, cen je eh, vse bolj prisotna eh, na mednarodnih trgih in to lahko ima negativne mm, posledice za prehransko varnost za cele države. Pred nedavnim svetovni kmetijski trgi so zabeležili zelo močne upade in nihanja v cenah raznih blagovnih raznih vrst blaga, Torej, svetovni trgi so zabeležili zelo huda nihanja v cenah raznih vrst blaga. Nekatere cene so padle na raven iz leta 2008, na to pa to po zimi, na to pa v naslednjih, cenah, v naslednjih mesecih so cene spet poskočile. In cene torej, kmetijskih izdelkov bodo še dalje močno nestanovitne to, je, eh, to močno ogroža tudi prehransko varnost. Hkrati ta nestanovitnost, to nestanovitnost lahko okrepijo druge eh, tržne spremenljivke, potem eh, tudi zakonodajni in politični okvir in potem špekulacije z temi proizvodi, ki so zelo izpostavljeni takim nihanjem, ko se prodajo kot finančna naložba in predvsem, ko se obnašajo kot sorodni, sorodne borze, kot je energetski trg oziroma trgi kovin. In eh, torej eh, vse to vpliva, drugi elementi, ki vplivajo na eh, kmetijske proizvode, na cene kmetijskih proizvodov, so tudi vremenski pojavi in kot naprimer tudi spremembe v ceni energije in gnojil, menjalni tečaj in obrestne umire. Naš predlog je to, da odbor za proračun pozove odbor za kmetijstvo in podeželjski razvoj, ki je pristojni odbor, da vključi vrsto nasvetov v svoji Eh, predlog resolucije. Torej, najprej, eh, torej, da povdarja, da je Evropska unija največja svetovna uvoznica in izvoznica agroživilskih proizvodov vendar se možnosti uporabe programov skupne kmetijske politike za razvoj podeželja pri prispevanju k zavarovanju vzajemnim skladom in schemam za stabilizacijo dohodkov kmetov niso izkazale za zelo uspešne. Drugič poziva k boljši sinergiji med skupno kmetijsko politiko in drugimi politikami Evropske unije zlasti v zvezi z energijo, oskrbo z vodo, rabo zemlišč, biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi ter razvoj razvojem oddaljenih in gorskih območij. Tretjič poziva k vzpostavitvi sistema za zaščito prihodkov kmetov za uporabo orodi za obvladovanje tvegan in spremembi dosedanjih prizadevanj v okviru reforme skupne kmetijske politike za obdobje 2014-2020 in poziva komisijo in države članice naj spremljajo precejšnjo nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov in zato izboljšajo evropsko urodje za spremljanje cen hrane. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Ali. Zdaj sprašujem eh, člane in članice, eh, če se želijo odzvati in kaj dodati k eh, poročanju gospoda Alija. Me pardonnera, monsieur Denano. Oui, monsieur le président, euh, moi je... Hvala, predsednik naj dodam, da poročilo gospoda Alija gre v pravo smer in upošteva torej različne problematike, ki nastajajo dan danes in eh, ki vplivajo na kmetijstvo in kar vse, tu, vse skupaj relativizira kmetijske cene. Ampak ne moramo več na to gledati za določenim odmikom. Vprašanje stanovitnosti cen za proizvajalce je ključnega pomena. Dan danes Eh, ta poklic je postal eh, zelo tvegan poklic, eh, bodi si z zornega kota trga, podnebja in celje vrste drugih spremenljivk, energetika in tako dalje. In torej kmet ni nikoli gotov, ni nikoli varen in Evropska unija mora biti sposobna, da vpliva na to in da mu zagotavlja bolj stanovitne prihodke. In eh, tukaj se pogovarjamo tudi o boju proti špekulacijam. Ja, ampak tukaj gre za špekulacije, konkretno za prehranskimi izdelki. In to je res nekaj škandaloznega, da špekuliramo za živili. Eh, torej, mislim, da je to poročilo nedvomno zanimivo. Eh, prav gotovo bomo podkrepili določene vidike, ki so že zajeti v poročilu, ampak poročilo je skladno s tem, kar tudi mi zagovarjamo. Hvala. Hvala, gospod Kolmel. Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za pripravo tega poročila. Mislim, da smo tukaj vsi enotni, da gre to v pravo smer. Vseeno pa bi tukaj nekaj dodal. Mislim, da moramo biti previdni, da ne bomo zabetonirali nekakšno situacijo, ki bo potem fiksna za vse večne čase. Namreč večji del našega proračuna se že uporablja za kmetijski sektor. Prav zato moramo razmisliti o tem, če naj bo dolgoročno tudi tako. Ravno prej smo namreč govorili o tem, da moramo podpreti tudi druge države, specifično nekatere afriške države. Pomagati jim moramo, da okrepijo njihovo konkurenčnost, tako da bojo lahko te države potem tudi izvažale lastne izdelke. Tukaj gre v prvi vrsti predvsem tudi za kmetijske izdelke. Če bomo torej sedaj eh, pripravili eh, takšne nove inštrumente, to ne sme omejevati drugih. Torej potrebujemo strategijo, ki bo našim kmetom sedaj v tem trenutku pomagala. Jasno pa moramo povedati, da ta pomoč ne bo neomejena seveda morajo nadaljevati in, eh, postati, in ostati konkurenčni. V nasprotnem primeru bomo sedaj zabeležili nekakšne pogoje, ki se bodo potem ustalili in saj veste, kako je. Čez deset let si nihče ne bo več upal potem teh eh, pogojev spremeniti. Pustiti moramo, da bo naš trg odprt. Hvala lepa, gospod Mrge. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi podprl to, kar je povedal poročevalec. Namreč eh, trenutno smo v zelo dramatični situaciji, kot je že dolgo let nismo videli. Vedno znova prihaja do nestabilnosti na trgu, imamo eh, suše, poplave in to zelo vpliva tako na kmet, kmetijske izdelke, kot tudi na denarnost in finančno situacijo kmetov. Takšnih pogojev ni bilo v zadnjih letih. Gre za posebno situacijo, ki bo privedla v to, da se bo do strukturne spremembe odvijale še hitreje, kot bi se drugače. Vprašanje pa je, kako bomo to sedaj obravnavali, kako bomo bomo eh, ukrepali glede teh, eh, tega sektorja in regij, ki so povezane s tem sektorjem. Strinjam se z kolegem Lanujem. Namreč eh, na srečo imamo sedaj te možnosti znotraj evropskega proračuna, ki olajšajo situacijo. Plačila so povezana seveda z določenimi pogoji, ampak teh plačil v nasprotnem primeru ne bi bilo. Kar polovica eh, kmetov je namreč odvisnih od teh neposrednih plačil, v nasprotnem primeru bi eh, že bankrotirali. Paziti moramo torej, kako bomo prestrukturirali proračun. Najprej moramo razmisliti, kako se bodo stvari razvijale v eh, prihodnosti predpostavljam, da bomo imeli v prete, prihodnosti manj vodnih virov in eh, manj zemljišč in prav zaradi tega bo dolgoročna perspektiva eh, naših kmetov v prihodnosti dobra. V tem primeru lahko potem seveda spreminjamo skupno kmetijsko politiko. Ko govorimo o razvojni politiki v povezavi s tem, bi vas rad spomnil na naslednje. ne gre vedno samo za blokade, eh, ki jih uporabljamo v zunani politiki. Mi smo eh, se že dogovorili za strategijo, da, eh, ki se imenuje vse razen orožja za države v razvoju. Prav zato bi bilo morda smiselno, da si ogledamo, kako deluje naša razvojna strategija, glede tega, kar, kaj financiramo iz naših razvojnih skladov. Namreč eh, mnogi kolegi se temu ne želijo posvetiti. Zakaj? Zato, ker eh, tukaj ni dovolj perspektiv. Slišimo, da v, za vsak evro, ki eh, se uloži v razvojni pomoči v določene države, potem iz tega pride 10 evrov iz te države, ki se potem uloži v različne panamske račune. Potem moramo res dobro razmisliti. Res je, tukaj eh, na kmetijskem sektorju obstaja velika konkurenčnost, istočasno pa imamo tudi veliko neuravnoteženost. Po eni strani imamo veliko koncentracijo živilskih eh, verik na regionalnih in nacionalnih trgih. Torej, na takšnem trgu imajo naprimer samo štiri akterje ali še manj, ki eh, v bistvu 80 odstotkov vrednosti trga nadzorujejo. Po drugi strani pa imamo zelo razdeljen, razdeljeno ponudbo. Prav ta koncentracija ponudbe je nekaj, kar moramo uh, dobro premisliti, ali še vedno tukaj govorimo o tržnem gospodarstvu, kot si ga želimo, ali pa je to morda napačen način postopanja. Govorimo o pogajanjih za ceno na nasled, za naslednjih šest mesecev, ampak pogosto se zgodi, da naprimer čez nekaj tednov eh, eden izmed eh, pogodbenikov pride in potem reče, gledaj, stvari so se spremenile, namesto enega evra bomo sedaj plačevali 80 centov ali pa prekinemo pogodbo. Tako se pač dogaja v praksi, ampak eh, dejanski resni poslovni partnerji ne ravnajo tako, to bi bilo potrebno razumeti. Vprašanje je predvsem, kako uh, se tukaj ravna tudi z svežimi izdelki, ki uh, jih je potrebno hitro porabiti. Za uporabnika, za potrošnika je vseeno, kakšne barve uh, eh, tetrapak uh, ima, ko kupi svoje mleko. Zanima ga, kakšna je cena. Kar se tiče plačilnih ciljev, moramo razmisliti, ali je evropska zakonodaja tukaj primerna, ali se jo dovolj izvaja, oziroma ali potrebujemo dodatno razpravo tukaj. Razmerja tukaj niso eh, zdrava, kot so danes v Evropi. Potrošniki so seveda v dobrem položaju, namreč eh, kmetijski izdelki so postali zelo, zelo ugodni, ampak žal to zelo negativno vpliva na celotno agroživilsko verigo in eh, to moramo poštevati. Hvala. Besedo ima zdaj gospod Dežovski. Pane predsedajci, nerad to říkám, ale mi predřečníci řek... Hvala lepa, gospod predsednik. Predgovorniki so že to izpostavili, ampak vsekakor ne vem, če je, so nekatere šli, šli nekako mimo. Zato bom tudi še enkrat ponovil. Rečeno je bilo, da v kmetijstvu imamo sedem pozitivnih let in sedem negativnih let. Eh, in torej eh, biti prepričani, da bomo imeli samo sedem let stalne rasti, ne vem, koliko je pa to utemeljeno. Če si ogledamo eh, kmetijstvo v splošnem in če si ogledamo tudi posocialistične države, tukaj razmišljam tudi z ozirom na lastne izkušnje, že 26 let beležimo, že 6 let beležimo pozitivne premika. Če pride do stečaja v kmetijskem eh, obratu, potem to, gre to pripisati nepoznavanju eh, oziroma slabim odločitvam, ne pa pomankanju podpore. Mislim, da pomoč Evropske unije za kmete je dobro organizirana. Moramo se tudi še nekaj vprašati. Moramo si postaviti vprašanja kakšna bo strategija, kako bo izgledala strategija čez 15 let, naprimer. Eh, ne zanima me strategija do leta 2020, kajti eh, spremembe niso zgolj omejene v času, ampak se sprašujem, kako bo videti kmetijstvo v eh, Evropski uniji po letu 2030 in z tem moramo stremeti tudi sedanjimi orodji, moramo povečati konkurenčnost eh, naših kmetov. Če bo nekdo neuspešen in bo šel v stečaj, ja, ehm, toliko slabše, ampak eh, vam zagotovim, da eh, jaz sem se tudi s tem ukvarjal in tri leta sem redno beležil izgubo Tudi, eh, na primer, podjetje, ki proizvaja obutev bata, je eh, šlo v stečaj in torej to je, to je nekaj, kar se lahko dogodi. Eh, moramo torej seveda gledati v prihodnost in zelo jasno je bilo povedano, da imamo ničkoliko tudi višjih sil, kot so lahko tudi vremenske, vremenske torej spremembe oziroma neurja, povodni in torej. Ehm, poplave. Seveda, eh, kmet eh, mora razpolagati z dvema nogama, na katerih lahko eh, stoji in se ohrani po konci. In torej, po letu 2020 moramo zagotoviti tudi več možnosti. Tudi kmetje moramo diversificirati svojo ponudbo, tako naprimer, da ponujajo možnost prenočevanja na kmetiji. In to že počinijo, seveda. S tem sem želel dati nek majhen doprinos k tej razpravi. Po letu 2030 ne bo bomo več imeli možnosti, da a, eh, tako a, eh, krepko a, eh, izplačujemo in podpiramo kmetijstvo iz evropskega proračuna. Se bomo morali bolj osredotočiti na inovacije in na druge izzive, s katerimi se Evropska unija spopada. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Kostjuk, ki mu čestitam, da je bil imenovan za podpredsednika v odboru za kmetijstvo.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 velike težave na kmetijskih trgih. Predvsem to zadeva proizvajalce mleka in eh, svinine. Situacija je podobna v vseh državah, tako, tako imenovanih eh, starih, kot tudi novih državah članicah. Mislim, da v tem mnenju te, eh, reši, te situacije seveda ni mogoče rešiti, to je jasno. Finančni inštrumenti, ki se jih tukaj eh, omenja, so sicer lahko uporabni, vseeno pa upam, da bodo v eh, odboru za kmetijstvo razumeli tudi, da je potrebno uporabiti sredstva iz SKP za podporo trgom, ki trpijo zaradi eh, teh sankcij. Glede na to, da je predsedujoči tudi član člen odbora za kmetijstvo, upam, da bomo eh, vsi zelo razumljivi do teh težav. Pa še drugi komentar mnogo različnih instrumentov je, ki jih lahko kmetje uporabijo. Ampak te inštrumente lahko uporabijo predvsem združenja kmetov, združena proizvajalcev. Le redko lahko to izkoristijo posamezni eh, kmetje. In smiselno bi bilo, da bi to nekako spremenili. Gre za zelo težki čas za kmete ko kmetje dobivajo dodatne zahteve, dodatne eh, naloge. Naprimer, eh, kmetje dobivajo zahteve, ki vsekakor povzročajo više stroške pri proizvodnji. Gre predvsem zahteve, ki izhajajo iz eh, sporozuma za boj proti podnebnim spremembam na strani eh, potrošnikov pa tukaj morda ni dovoljšnega razumevanja za to. Namreč eh, popraševanje je vedno po cenejših, ugodnejših izdelkih. Torej, na eni strani imamo obveznosti, ki povzročajo više stroške, po drugi strani pa teh stroškov ni mogoče prenesti na uh, višje cene, ker jih potrošniki ne bi sprejeli. To moramo razumeti. Mm, Gospod Maragal, ja, predsednik, čisto na kratko. Sam nisem poročevalec v senci in tudi nisem strokovnjak in nisem poznavalec kmetijskega sektorja, ampak bi želel podati neko razmišljanje s katerim ne se odzovem na to, kar so povedali uh, kolegi BG in ostale. Tukaj je videti dokaj očitno, da obstaja neka skoraj perverzna situacija, ko govorimo o tržnih pogojih. Gre za neke vrste monopol oziroma oligopol strani odjemalcev, kupcev, kar je značilno za kmetijske družbe. Zakaj govorimo o tej perverznosti? Ker pri upraševanju oziroma pri določanju cen eh, se eh, tudi eh, vključuje politiko, pod, evropsko politiko podpiranja kmetijskih cen. Ljudje vedo, da lahko računajo na določen stalen element, ki zagotavlja določeno varnost, ki omogoča, da se prilagajamo eh, na spremembe na trgu. Eh, na to ne smemo pozabiti, kajti drugače Eh, bomo vedno bolj prisiljeni k temu, da se odzovemo na neke nujne razmere, ki izhajajo iz teh pogojev na trgu, ki, jih, ki ga perverzno nadzorujejo eh, kupci. Morda ne vemo, kaj naj storimo, ampak moramo vedeti, da problem obstaja. Hvala lepa. Dejansko ko eh, je to pod nadzorom majhnega števila ljudi. Hvala lepa, gospod Margal, gospod Kristoforu. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da je posem utemeljeno to, da evropski proračun prispeva k podpori za kmetijstvo in torej ni na ključe, če vse tudi najbolj razvite države, kot so družne države, zelo izpostavljajo tudi vlogo podpor v kmetijstvo ne smemo pozabiti, da v evropski zgodovini smo imeli določene države, pri katerih kmetijska panoga se je vedno bolj krčila skozi leta, ima tudi obratno. In imamo tudi določene prednosti, konkurenčne prednosti, ki jih imajo določene države, ki so povezane z vremenskimi pogoji. Torej, ja, te, na te prednosti ne bomo pozabiti. Zato bi morali zagotoviti ciljno podporo in podpirati kmetijstva tamle, kjer obstajajo tudi določene konkurenčne prednosti, raje kot da podpremo kogarkoli brez eh, vsakega razmišljanja in tako popolnoma naključno. Eh, kajti drugače se bodo kmetijstva krčila. Eh, nekatere države pa imajo konkurenčno prednost, zato bi se morali se otočiti na tiste panoge, kjer bi lahko zabeležili določene prednosti in bi lahko imeli določen dobiček. In to bi bil dobiček za vse, za celotno Evropsko unijo. Torej, ne smemo reči, gledajte, 45 odstotkov evropskega proračuna je namenjenega za kmetijstvo. To nič ne pomeni. Moramo uh, najprej ugotoviti, da ta finančna sredstva uporabljamo na najprimernejši način. Um, tudi ruski embargo je povzročil kar nekaj težav in moramo zdaj zdaj razmisliti, kako bomo to ustrezno obvladovali tako z političnega kot gospodarskega vidika. Kaj ti konec koncev, ta embargo, vsaj tako, takšno je moje mnenje, embargo bo pravzaprav pomagal Rusi, ker uh, smo uh, Rusijo prisilili k temu, da razvije svoje kmetijstvo, zato da ustrezno uh, eh, zadovolji svoje notranje potrebe. In torej Rusija se bo potem ob koncu znašla v takih takih okoliščinah, kjer a, kljub embargu ne bodo več, pot, torej ne bomo ničesar dosegli, ker ne bodo sploh potrebovali uvoza iz Evropske unije. In torej morda bi morali, odre, morali odreagirati na tisto stanje tudi a, dru, na drugačen način, kajti Rusija morda bo to izkoristila v svojo korist, a, uporabila v svojo korist. A, seveda imamo določeno specifiko na kmetijskem področju, imamo tudi določeno specifiko specifiko pri politiko, ki tudi ne izpolnjuje svojih naloga. V zadnjih desetih letih eh, ameriško kmetijstvo se je bistveno eh, razvilo in eh, donos se je bistveno povečal, medtem ko so evropski kmetje izgubili v primerjavi z začetkom tega primerjalnega obdobja. In torej skupna kmetijska politika je način, kako lahko na novo pridobimo na zmogljivostih in um, ne smemo, bom, bomo, moramo biti pozorni. Um, nekateri izkoriščajo skupno kmetijsko politiko samo za lasne nacionalne interese, v resnici pa moramo ustvariti nekaj eh, skupnega, uh, evropskega in skušnjave so zelo močne na tem področju, tudi za razne distribucijske verige, ki se nahajajo skoraj v položaju uh, monopola, ki, in, ki zahtevajo od proizvajalcev, da eh, vrnejo pomoč, ki jo prejemajo v korist recimo uporabnikov, potrošnikov, ampak v resnici v korist distribucijskih verih. Zato je potrebno, da to skupno kmetijsko politiko pregledamo in prilagodimo. Zahvaljujemo se gospodu Aliju za poročilo. Nedvomno moramo najti določene eh, načine, recimo prek eh, določenih oblik zavarovanja, tako kot v združenih državah, ampak moramo tudi delati na obsegu, ker če so cene padle, je zato, ker večina proizvajalcev so začeli povečevati svojo proizvodnjo. Vzamemo naprimer mleko. V nekaterih državah, kot v, na nizozemskih in na irskem, je bilo izhodišče to, da je potrebno proizvajati veliko več in ko je eh, po, eh, proizvodnja veliko višja od popraševanja, potem cena pade. To je posebno normalno. Zato moramo najti način, da vplivamo tudi na obsege in da proizvajamo manj, zato da bodo cene spet eh, narasle. In drugače bomo bomo v nevzdržnem položaju in eh, proizvajalci ne bodo v nedogled lahko prodajali z izgubo. Seveda najšipkejši izginejo z trga, to je tudi eh, pravzaprav eh, zakon džungle recimo, ampak eh, nekateri eh, bodo morali se odpovedati proizvodni, ker ne bodo imeli nikakršne perspektive za uspeh eh, v svojem poklicu. Zato moramo najti neke mehanizme, poleg seveda pomoči, ki jo lahko zagotovimo samo začasno, z ozirom na obseg, ki ga uvajamo na trg. Ta obseg mora biti zmanjšan in tega se morajo držati vsi proizvajalci na evropski ravni, kar ni seveda enostavno, zato se je treba posvetiti in o tem razmisliti. Eh, v zadnjih dveh mesecih eh, Kitajska eh, množično odkupuje trupe prašičev in približno za ceno 1,30 evrov na, kilo, na kilogram. In koliko časa bo to trajalo, ne vemo, zato močno vpliva na nihanje cen v prašičerej. Torej, tako vidimo, kaj se dogaja v različnih panogah. Gospod Ali nam je pač predlagal to poročilo. Tudi vi ste ste tudi izrazili mnenje na račun poročila um, gospe Deleje v zvezi z nestanovitnostjo uh, cen. Vsekakor. Uh, Do 23. junija uh, ob 12. bomo lahko ložili predloge sprememb, o tem bomo glasovali na odboru za proračun 1. septembra, na to pa uh, odbor Agri se bo izrazil o tem uh, novembra in decembra bo to sprejeto na plenarnem zasedanju. Hvala gospod Depre, gospod Ali morda, ja, gospod Ali je zaključil izgleda ali pa morda ne. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които вземат. Хвала лепа. Naj se ob koncu zahvalim vsem kolegom, ki so podali svoje prispevke v zvezi s tem mnenjem. To je občutljiva in obširna tema ki se dotika v bistvu vseh panog, vseh sektorjev in panoga, kmetijske panoge ne moremo obravnavati ločeno od celotnega gospodarstva. Hkrati pa se zavedamo dejstva, da Eh, na globalni ravni kmetijska panoga je eh, močno eh, subvencionirana in mislimo, da je torej to pravilna politika, za katero si moramo vsi prizadevati in je pravilna politika, utemeljena politika za celotno Evropsko unijo. Vsekakor pa ne moramo pristopati k kmetijski panogi na enak način vse skozi, In to iz, in z kolega gospodarskega zornega kota, kajti kmetijska, na kmetijsko panogo ne vplivajo samo gospodarski kazalniki, In, e, ampak eh, veliko je odvisnega od eh, tudi določenih uredb in predpisov, kajti ta panoga je eh, zelo odvisna tudi od naravnih spremenljivk. In to je treba upoštevati. Moramo se spomniti na to, ko oblikujemo različne postopke za urejanje različnih struktur. Jaz sem uložil nekaj predlogov nekaj osnutkov, eh, zato da bi poskusili najti neko eh, ravnotežje eh, v resoluciji, ki jo bo sprejel odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Mi smo pripravljeni za tudi prilagoditve in za spremembe, zato da bomo zagotovili jasnejši pregled nad to panogo. Eh, in eh, da bomo bolje posredovali mnenje našega odbora in zato bomo upoštevali vse predloge manjmajo naših kolegov. Hvala lepa. Ja, eh, potrebno bi bilo, da bi se kmetje med sabo tudi nekako zedinili prek združen proizvajalcev, zato da se ponovno spostavijo odnosi moči med kupci in proizvajalci, izdelovalci torej, ko se proizvajalci eh, naftnih proizvodov sestanijo za to, da skrčijo proizvodnjo nafte, eh, za to, da bo cena sočka prišla za 28 eh, dolarjev na 50 evrov. To je videti kot nekaj posem naravnega, zato bi morali tudi mi spodbuditi nastane takih poklicnih združenj med kmeti, tako da, bo lahko, da bomo lahko pravilo, zgolj pravilo konkurenčnosti nekako spremenili, da ne bo samo to obveljalo na trgih ostalih, drugače se bomo spopadali z hudimi težavami. Gospa Gardija Zabal je pripravljena, da nadomesti gospo Kler Mudi in da v njenem imenu predstavi proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna Evropske unije. Izvolite. Eh, eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, kot ste pravilno povedali, gospod Mudi danes eh, ni z nami tako da ne more predstaviti tega mnenja. Gre za mnenja za odbor za proračunski nadzor in sama bom vsekakor poskušala dobro predstaviti to mnenje. Ogledali smo si, kako se eh, nevladne organizacije financirajo iz proračuna Evropske unije. Gospa Mudi bi rada izpostavila, da nevladne organizacije upravljajo odlično delo njihova vloga eh, pri izvajanju evropskih politik je ključna. Ne gre samo za tradicionalne vloge nevladnih organizacij, kot naprimer sodelovanje pri razvojnih zadevah. Ne, gre tudi za okoljska vprašanja, družbena vprašanja, kjer so nevladne organizacije pogosto aktivne. Žal pa ni jasne pravne opredelitve tega, kaj nevladna organizacija prav je. In to je velik problem, zaradi tega, ker ne moremo preračunati, koliko evropskega proračuna je dejansko namenjenega nevladnim organizacijam. Posledično je težko oceniti, kako se ta denar učinkovito ali neučinkovito porabi. Morda bi lahko našli nekakšne indikatorje in kazalnike, s pomočjo katerih lahko uh, ugotovimo, kakšno vlogo dejansko odigrajo nevladne organizacije. Kompleksnost je vedno velik težava, velika težava, ne samo za nevladne organizacije. Torej, veliko birokracije je in prav zato bi bilo dobro, če tukaj izboljšamo upravne postopke. Poleg tega gospa Modi poziva k harmonizaciji postopkov. Torej, poenostavili in bolj učinkovit, učinkovito bi radi oblikovali te postopke. Veliko proračunskih eh, področji je tukaj vključenih. Nevladne organizacije ki sodelujejo z Evropsko unijo, morajo včasih eh, sofinancirati projekte v veliki meri. In včasih to pomeni, da nekatere organizacije zaradi tega ne morejo sodelovati v ev eh, programih Evropske unije. Gospa Mudi predlaga, da to pregledamo. Namreč eh, ne želi, da se stopnja sofinanciranja dvigne nad 20 odstotkov. Evropska komisija pa mora potrditi tudi naslednje, namreč potrebujemo bolj poglobljeno študijo o tem, Tukaj bi lahko v poročilo vključili tudi, eh, naprimer, prostovoljno delo in eh, donacije, ki jih prejmejo nevladne organizacije. Potem pa je tukaj še ta pobuda porabi ali izgubi, ta je lahko problematična za nevladne organizacije, namreč če določenih finančnih sredstev ne uporabijo v nekem finančnem obdobju, jih izgubijo. In to ni vedno najbolj učinkovit način postopanja. Tukaj je torej kar nekaj predlogov sprememb, ki jih je gospa Mudi pripravila. Večinoma, eh, oziroma jih je prejela večino teh eh, predlogov sprememb lahko preoblikuje vse tako, da bodo kompromisi. Madame Vana. Hvala lepa, gospa Vana. Najlepša hvala, predsedujoči. Najlepše se zahvaljujem kolegici Moody za pripravo tega osnutka mnenja k poročilu eh, odbora za proračunski nadzor. Ta tema je zelo pomembna. Kot je povedala kolegica, je pomembnost dela nevladnih organizacij veliko večja, kot eh, je to razvidno iz eh, teh proračunskih postavk. Nevladne organizacije nam dajo eh, strokovn, veliko strokovnega znanja, poleg tega pa nam omogočajo izvajanje naših evropskih ciljev, Evropsko unijo pa približujejo našim državljanom in državljankam dela nevladnih organizacij, torej eh, ne smemo podcenjevati. To ni neka stranska tema, ampak eh, ključen element naših politik. Mnenje je po mojem mnenju dobro, dobra podlaga tudi za razpravo, še posebej, kot je povedala kolegica, predvsem tudi zato, ker do velikih težav prihaja pri eh, manjših nevladnih organizacijah, ki se težje srečujejo z temi upravnimi ovirami. tukaj se sklicujemo tudi na zmanjševanje eh, teh različnih eh, ovir in eh, to, da morajo biti postopki bolj učinkoviti. Kot že rečeno, smo pripravili nekaj predlogov sprememb, zato da bi lahko še bolje opozorili na situacijo nevladnih organizacij in na njihovo dejansko vrednost. Zapisali smo naprimer, da mora biti največja vrednost za splošne stroške, tako imenovane. Eh, indirect costs, torej ta stopnja se mora zvišati iz 7 odstotkov na 15 odstotkov, po našem mnenju. Že v sedanj, sedanj, sedanjih pravilih obstaja nekakšna klauzula, ki pravi, da bi se ta mejna vrednost lahko zvišala. V programih obzori 2020 lahko imajo organizacije celo 25 odstotkov takšnih izdatkov. Po mojem mnenju je to pomembno za eh, nevladne organizacije. Poleg tega pa moramo opredeliti tudi mehanizem za reševanje sporov. Namreč v primeru spora se lahko nevladne organizacije obrnejo samo na Evropskega ombudsmana, drugače pa nimajo druge možnosti za pritožbo. To v praksi ni najbolj praktično postopanje. Kot že rečeno, je mnenje po našem mnenju dobro, ampak vseeno eh, bi ga še lahko izboljšali. Sploh za pravili za poenostavitev postopkov za nevladne organizacije. Hvala. Merci, madame Soline. Hvala za besedo, predsedujoči. Eh, moje mnenje je um, podobno uh, ostalim in sicer, da so nevladne organizacije zelo pomembne, saj pogosto opravljajo uh, in dopolnjujejo tisto delo, ki ga vladne oziroma državne organizacije ne uspejo ali pa ne opravijo. Tudi v primeru trenutno begunsko-migracijske situacije je v mnogih državah članicah potekala, so potekale aktivnosti strani nevladnih organizacij in tudi pomoč, da nimo v begunskih centrih. Eh, bi pa opozorila na to, kaj ti točka govori o nadzoru financiranja nevladnih organizacij z proračuna Evropske unije, da eh, se eh, včasih ugotavlja pri nadzoru tudi nekaj, to, da nevladne organizacije izkoriščajo denar, ki ga prejmejo iz proračuna Evropska unija za zadeve, ki so tudi protievropske. In uh, eh, je s tem uh, vnešen tudi nemir oziroma ogrožen mir, ki je ena temeljnih vrednot Evropske unije. Dalje um, izkoriščajo ga tudi za ekstremizem, antisemitizem, oboroženi odpor proti mirovnim procesom in tako naprej. Eh, pogosto tudi nevladne organizacije eh, v nekakšni verigi delovanja financirajo tudi druge nevladne organizacije, tako da pride v tem trenutku do netransparentnega, eh, bom rekla, financiranja neke druge nevladne organizacije z denarjem iz proračuna Evropske unije, ki ga v bistvu Evropska unija tej organizaciji ni namenila. Zato bi bilo potrebno še skrbneje preverjati in ocenjevati, da programi nevladnih organizacij, e, da, da imajo programi nevladnih organizacij jasno opredeljene cilje in tudi cilje, ki so v skladu z vrednotami Evropske unije. Vsekakor pa apeliram na skrbnejše spremljanje porabljanja denarja nevladnih organizacij in tudi uh, v primeru zlorabe uh, zahteva po čimprejšnji vrnitvi denarja in tudi more biti, uh, eh, da je ta nevladna organizacija, ki izkorišča ta denar, uh, sankcionirana tako, da uh, ob uh, drugem zahtevku tega denarja iz eh, proračuna Evropske unije ne prejme več. Hvala. La parole est maintenant à monsieur Böge. Besedo ima zdaj gospod Böge. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, predsedujoči. Res je, velike, veliko nevladnih organizacij opravlja zelo dobro delo v naši družbi. Res pa je, da bi se rad strinjal tudi z kolegico, ki je govorila pred menoj. Namreč zgodi se včasih, da uh, bi bilo bolje, bolj podrobno pogledati, kam se stekajo ta finančna sredstva. Včasih se namreč eh, zgodi, da nevladne organizacije prikažejo nekakšne pol resnice v svojih opisih projektov. To je povezano tudi z našimi pogajanji pri zunanji politiki in tako naprej. Včasih potem ni v celoti jasno, eh, kakšna je situacija na terenu, kako se rešujejo spori in tako naprej. Torej, določenih stvari še nismo v celoti upoštevali in eh, to ni dobro. Stvari ne smejo potekati tako kot vedno, ampak se jim moramo bolj posvetiti. Rad bi omenil še nekaj, kar smo omenili v odboru INTE. Če se dobro spominjate, smo imeli v primeru eh, pilotnih projektov nekakšen svežen, glede tega, koliko študij in pilotnih projektov bo pripravljenih v naslednjem obdobju. V odboru INTE sem potem videl, da smo v določeni podstavki odobrili študijo Evropske komisije eh, o tem, kako nevladne organizacije delujejo znotraj eh, zunanjih eh, trgovinskih sporazumov. Torej, to ne obstaja več, kljub temu pa smo to potrdili. Prav zato bi bilo dobro, da skupaj z kolegi iz komisije, ki so bili takrat prisotni na zasedanju odbora INTE, da se skupaj eh, usedete in pregledate, kako je s tem. Takrat so se kolegi iz komisije poskušali izgovoriti, čež da mora parlament sam pregledati, kakšne postavke ima v proračunu in tako naprej. Tukaj gre za pomankanje prevzemanja odgovornosti. Pričakujem, da nam bo komisila, komisija do poletnega dopusta sporočila, kaj nameravajo storiti za to postavko. Tega sam namreč ne bom pozabil. Če bo komisija tukaj eh, podala nekakšen negativni odgovor in se bo poskušala še naprej izogibati temu eh, odgovoru, potem bomo pripravili seveda primerne predloge sprememb, ko bomo govorili o proračunu. Hvala. Merci, Hvala lepa, Destovski. Predsednica, jaz eh, bih htjel podjekovati mim predsednikom. Najlepša hvala, predsednik. Rad bi se zahvalil vsem, ki so se oglasili pred menoj. Zahvalil bi se eh, gospe Mudi za pripravo tega mnenja. Uloženih je bilo 32 predlogov sprememb in eh, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so tako konstruktivno obravnavali te predloge sprememb. Večina predlogov sprememb je usklajenih z eh, stališčem ELS. To so konstruktivni predlogi in mislim, da jih bomo lahko večino tudi sprejeli. Nevladne organizacije opravljajo veliko delo in opravljajo ga ponavadi zelo dobro. Res pa je, da obstajajo tudi nasprotni primeri. Samo zato, ker nekaj organizacij ne opravlja dobrega dela, ne smemo pripraviti drastičnih sprememb pri tej zakonodaji. Ne. Potrebujemo pa transparentna pravila in prav to si želimo doseči z zadevnim poročilom. Mislim torej, da ne potrebujemo dodatne razprave o tem osnutku. Gre za mnenje, ki ga bomo seveda posredovali in v tem mnenju bomo jasno zapisali, da si želimo več transparentnosti, da želimo natančno vedeti, kam gre ta denar. Če bomo sprejeli večino teh predlogov sprememb in eh, če bo potem sprejeto tudi poročilo, ki je po mojem mnenju zelo dobro zapisano, potem bo to jasen signal, ki ga bomo poslali eh, komisiji. Hvala. Euh, ja, hvala lepa, seveda. Razmere med različnimi nevladnimi organizacijami eh, so zelo različne. Včasih so ene res eh, hvale vredne, druge pa eh, tudi vodijo neprimerne dejavnosti. Zato moramo povečati nadzor in zdaj se bomo posvetili tem, temi Libanona in Jordanije. In tam smo videli konkretno, naprimer, kaj se dogaja z določenimi nevladnimi organizacijami. Naprimer, UNICEF je bil predmet desetih različnih Eh, pregledov eh, v enem in istem eh, letu in torej morda se moramo izogniti a priori izvajanju določenih pregledov in kontrol, ko ugotovimo, da je tudi vodenje dotične organizacije pregledno in vemo, odkot prihajajo finančna sredstva, včasih pa prihaja do veliko nepreglednosti in v teh primerih primerih je treba stvari poglobiti in seveda eh, zaupanje je, eh, gre z roko v roki za tudi nadzorovanjem, ampak morda komisija bi se lahko odzvala na to, kar je povedal gospod Bojag, izvolite. Eh, merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V bistvu se ne zavedam, mislim, nisem seznanjen z tem primerom, ampak bom vsekakor preučil, kako je s tem in vam posredoval odgovor. Rad pa bi podal še nekaj komentarjev, eh, ki se navezujejo na to razpravo. Morda lahko odgovorim na nekaj eh, vprašanj, ki smo jih slišali. Torej, vsekakor si želimo poenostaviti in harmonizirati pravila. To si želi tudi komisija in prav zato je osnutek tega mnenja tudi po našem mnenju zelo dober. Kar se tiče sofinanciranja in uh, teh uh, najvišjih pragov, koliko je še sprejemljivo za sofinanciranje, no tukaj komisija ne zadaja takšnih menjih vrednosti. Je pa res, da je v sektorski zakonodaji včasih zapisano, kakšen je odstotek sofinanciranja za določen program. Ko se odločamo o tem, kakšna stopnja sofinanciranja je najprimernejša, moramo razmisliti tudi o tem, kako delujejo posamezne nevladne organizacije in kako najbolje povečati učinek teh sredstev ki jih se vloži v nevladne organizacije, tako da bodo rezultati čim bolj razširjeni. Previsoko, eh, previsoka sredstva financiranja bi namreč eh, povzročila nekakšno odvisnost od eh, teh programov, kar bi bilo spet negativno. Torej, potrebujemo pravilno ravnotežje tukaj, da bo do organizacije še naprej dobro delovale. Še enkrat bi rad potrdil, kar se tiče donacij, te namreč eh, ne morejo biti vključene v eh, to oceno. Res pa je, da to lahko eh, vključijo nevladne organizacije same v svoj lastni prispevek. Tukaj tudi velja prostovoljno delo in druge donacije. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gardija Zabal. V zaključek v imenu gospe Muri. Najlepša hvala. Je ja, težko je zaključiti v imenu nekoga drugega. Iz razprave, po mojem mnenju, izhaja, da se nasplošno gledamo strinjamo glede tega mnenja. Gospe Mudi bom posredovala vaše komentarje in tudi to, kar je povedala komisija. No, sedaj pa še oseben komentar, če ga lahko dodam. Kar se tiče donacij in prostovoljnega dela in ali je to vključeno v poročilo, to je že stara razprava. Mislim, da sem že večkrat slišala ta stališča. Komisija pravi, da je to mogoče, ampak eh, večina oziroma veliko nevladnih organizacij, organizacij mladih in podobnih organizacij pravi, da je to v praksi praktično nemogoče. Torej, težko je videti, kako je s tem. Gospa Mudi bo torej obveščena o tem, preverila bo vse kompromise in eh, boste to potem vronavali. Hey, eh, Najlepša hvala. Gospa Mudi bo prisotna uh, pri uh, sprejetju uh, tega mnenja. To bo namreč po 23. juniju, natančneje 30. junija. Hvala lepa, gospa uh, Gardija Zabal. Uh, 30. junija bomo sprejeli to poročilo v odboru za proračun. Predloge sprememb. Ne, 27. junija je to. 27. junija, takrat imamo veliko stvari na dnevnem redu. Eh, predlogi sprememb eh, so bili eh, že predloženi, torej ni več odprtih vprašanj. In odbor za proračunski nadzor bo 15. decembra glasoval, o tem januarja pa bo poročilo sprejeto oziroma obravnavano na plenarnem zasedanju sedaj pa misija v Jordanijo in eh, Libanon. Ta misija je potekala maja. Gospod Moresan, gospod Fernandez, gospa Gardija Zabal, gospa Jaten Maki, gospod Umarži, gospa Pada so sodelovali. Spremljala pa nas je tudi gospa Matijas, ki je predsedujoča delegacije za odnose med Evropsko unijo in državami Mašreka. Od 15. do 19. maja je potekala ta misija in rad bi se zahvalil službam eh, komisije, ki so nam omogočile pregled eh, situacije in eh, v eh, prihodnosti si želimo, da bi nam na naših obiskih predstavili jasne proračunske podatke. Mislim, da je Evropska unija odgovorila na pričakovanje Jordanije in Libanona. Od leta 2011 so imeli zelo velika pričakovanja. 1 milijarda 400 milijonov eh, za eh, Jordanijo in eh, podobna sredstva za Libanon. Torej Evropska unija se je odzvala. V teh dveh državah je na nas velik vtis naredilo veliko število beguncev iz Sirije. Mm, namreč eh, predvsem eh, zaradi tega, eh, ker ima Jordanija 6 milijonov, 6 milijard 600 milijonov, oziroma 6 milijonov 600 tisoč prebivalcev in Libanon 4 milijone. 600 tisoč in zaradi tega je odstotek beguncev še prav posebej velik. V Libanonu jih je kar en milijon. Te številke so izjemno visoke. najbrž eh, bo milijon 400 tisoč eh, beguncev eh, v Siriji in milijon 500 tisoč v Libanonu. Pri tem pa nismo upoštevali palestinskih beguncev, ki so zbežali iz Izraela ob koncu 40-ih let in pa tudi leta 68. 2 milijona 200 tisoč tisoč eh, palestinskih beguncev v Jordaniji in 600 tisoč eh, v eh, Libanonu. In eh, palestinski begunci so bili tudi v Siriji in ti eh, so sedaj eh, preselili v Libanon in pa v Jordanijo. Torej, lahko si prizadevate, eh, kakšne, lahko si predstavljate, kakšne napore morate ti državi vlagati v sprejem eh, teh eh, številnih beguncev. Evropa, kot sem dejal, se je odzvala na finančni ravni in srečali smo predstavnika službe za zunanje zadeve. Eh, tudi v eh, Amanu, v Bejrutu eh, in bili smo nadušeni nad profesionalnim odnosom zaposlenih na terenu. Sredstva so namenjena humanitarnim projektom, pa tudi zagotavljanju tehnične opreme. Zanimalo nas je tudi, kako gledajo na zaključke konference iz Londona in eh, kako gledajo na ta sporazum eh, o eh, vzajemnih prizadevanjih. Evropska unija naj bi določila prednostne projekte, potem pa bi si morali ogledati tudi, kako se lahko državi kot sta Libanon in Jordanija na to odzovete. Govorim recimo o izobraževanju otrok beguncev, kajti polovica teh otrok sploh nima dostopa do eh, šolanja, do izobraževanja. Potem eh, pa so tukaj tudi konkretne zaveze na terenu v Jordaniji. Lahko rečemo, da je situacija, kar zadeva vlado, skoraj da zadovoljiva. V Libanonu pa že dve leti ti eh, nimajo eh, predsednika in zaradi tega eh, bi si želeli veliko boljše upravljanje države. Rečeno nam je bilo, da naj se ne ukvarjamo z vlado v Libanonu, ampak da naj se dogovarjamo kar z lokalnimi predstavniki, ki so bližje beguncem. Eh, pomoči, ki jo zagotavlja Evropska unija, eh, lokalno prebivalstvo eh, ne razume najbolje. Um, razočarani so in uh, ne razumejo uh, pomoči, ki jo zagotavlja Evropska unija, namreč uh, neka šola je zaprosila za uh, pomoč in potem je minister vprašal, ali imate uh, begunce na tej šoli, eh, če jih nimate, potem vam ne morem zagotoviti uh, pomoči in seveda to vodi v veliko nerazumevanje uh, potez Evropske unije. Včeraj sem se sestal z desetimi mladimi uh, Libanonci, uh, ki uh, so ravno tako izpostavili to točko. Povedali so, eh, kaj eh, pravzaprav eh, pravijo njihovi starši, kakšni so njihovi občutki in Evropska unija mora to situacijo vzeti resno. Potrebno se je zavedati potreb Jordanije in Libanona. Tako gre, kot gre za palestinske, kot tudi, ko gre za sirske begunce. Poleg tega se moramo zavedati, da je gospodarska situacija izjemno težavna, vse meje so zaprte, zaradi tega je ogrožena trgovina in eh, gospodarska dejavnost posledično trpi. Kaj pa eh, zunanji vlagatelji? Eh, kako se odločiti za vlaganja v državo, ki je soseda države, v kateri divja vojna? Mislim, da je potrebno sprejeti določena Eh, določene ukrepe eh, v sporazumih med Evropsko unijo in pa eh, tretjimi državami, ki se nahajajo v tej situaciji, gre za makrogospodarsko pomoč, ki bo potrebna. Potem je problem tudi trg delovne sile, kajti veliko beguncev, priseljencev vzpostavlja neke vrste usporedno gospodarstvo. Eh, živijo v eh, neustreznih življenjskih okoliščinah, eh, namreč v Libanonu so nastavljeni v begunskih taboriščih, ki niso uradna begunska taborišča, so celo nezakonita begunska taborišča. In te osebe so torej izjemno ranljive, izjemno izpostavljene. Eh, zgradili eh, so si eh, bivališča z materialom, ki so ga našli, z deskami, z vrečkami in tako naprej. In če želijo elektriko, morajo za to plačati in uh, ker nimajo lastnih sredstev, uh, delajo eh, v tako imenovanem sivem gospodarstvu in uh, otrok uh, ne morejo poslati v šolo. In uh, to je, po mojem mnenju, ključen problem. Ravno kar smo govorili o nevladnih organizacijah, veliko jih je prisotnih na terenu in opravljajo odlično delo. Evropska unija mora biti zelo pozorna na včasih preveč eh, birokratske postopke, eh, ki onemogočajo nadzor. Ne pravim, da bi se morali odreči nadzoru, ampak eh, odreči se moramo podvojevanju nadzora. Sestali smo se z predstavnikom UNRE in pa UNICEF-a in zastavili smo jima vprašanje, eh, kakšen je položaj Evropske unije v primerjavi z drugimi mednarodnimi eh, donatorkami in Evropska unija je bila na samem vrhu. Kar zadeva število nadzorov, eh, kar zadeva zapletene postopke in tako naprej. Torej, učinkovitosti in preglednosti ne smemo eh, mešati z zagotavljanjem pomoči. Eh, naši dobri nameni se včasih izgubijo v eh, preosežnem birokratskem bremenu. Pomoč moramo zagotavljati na učinkovitejši način. In sirski begunci eh, so dejali, da se želijo vrniti v Sirijo, eh, da pričakujejo, eh, da bo ponovno zavladal mir in da mora Evropska unija početi vse, kar je v njeni moči, da bi ta mir tudi zagotovila. Ta dokument boste tudi prejeli. Predvsem tukaj naslavljam tiste kolege, ki so sodelovali pri tej misiji. Dobro bi bilo, če bi lahko posredovali svoje pripombe pred sra, sredo, 22. Eh, junija, tako da bomo eh, lahko eh, še dopolnili to poročilo. Zahvaljujem se za vso pomoč. tukaj v Bruslju in pa tudi na terenu Evropski komisiji. Zahvaljujem se tudi našim sodelavcem se še prav posebej Kaši Amedej, ki nam eh, je eh, pomagala na terenu in zagotovila eh, dober potek te misije, ki je bila na vsak način izjemno zanimiva. Sedaj pa kolegi, ki ste sodelovali pri tej misiji, želite kaj dodati? Očitno ne. Gospod Gejer, vendarle. Äh, Najlepša hvala. Sam sicer žal nisem mogel sodelovati pri tej eh, misiji, ampak nekaj teh kritičnih točk, ki ste jih omenili, me je spomnilo na čas, ko sem eh, nekaj časa v Nemčiji preživel eh, zaposlen v podjetju, ki je bilo v lasti nemške dežele Severno Porinje Vestvalija. Tam smo imeli dve vrsti kritike. Kritika uh, je povezana s tem, da je podjetje delalo z javnimi sredstvi. Včasih je šlo tudi za sredstva iz regionalnih skladov, naprimer. In če smo se držali vseh pravil, potem smo delali zelo počasi. V tem primeru uh, so nas eh, kritizirali, češ da moramo hitreje delati, ne smemo delati tako birokratsko počasi, da je potrebno pač eh, zagotoviti storitev. Če pa smo pohiteli, pa se je zgodila napaka, potem so nas takoj kritizirali, da tako pa to ne gre. Delate z javnim denarjem, gre za eh, denar nemških ali celo evropskih davkoplačevalcev in zato morate biti bolj previdni. Torej, kot nego, ki je eh, že pet let zelo dejaven tudi v odboru za nadzor proračuna, moram malo eh, vzeti v bran komisija. Namreč, eh, ko nadziramo proračun, upoštevamo tudi poročila Evropskega računskega sodišča in potem kritiziramo komisijo, češ da ni dovolj natančna pri teh nadzorih. Potem seveda takoj zahtevamo več nadzora. No, ko pa potem opravimo nekakšno misijo, kot ste jo vi sedaj imeli na Bližnjem vzhodu, takoj slišimo kritiko strani končnih uporabnikov, na katere je komisija pritisnila, da morajo biti natančni, oni pa potem eh, se pritožujejo, da je preveč birokracije. Lahko seveda rečemo, da so zaposleni v komisiji dobro plačani in eh, da pač je del njihovih eh, službenih nalog to, da jih včasih kritizirajo v tem ali drugem odboru. Ampak parlament bi moral vseeno razmisliti o tem, da se odloči za eno stališče, na katerem tudi ustraja. Torej, da razume obe strani včasih pač moramo malo braniti tudi komisijo. Namreč ne glede na tako, to, kak, za katero pot se odločijo, bodo vedno kritizirani z ene ali druge strani. Težko pa je najti tisto res pravo ravnovesje. Na Evropskem računskem sodišču pač obstajajo nekateri, ki eh, pravijo, da če Evropska unija vlaga denar v skrbniški sklad, naprimer skrbniški sklad Združenih narodov in potem eh, UNICEF zgradi šolo iz tega denarja, iz eh, tega skrbniškega sklada, potem mora biti kasneje jasno razvidno, katera opeka je bila plačana z sredstvi iz skrbniškega sklada, ki so bila evropska sredstva, katera opeka pa ne. Dobro, malce pretiravam, ampak eh, tukaj mora parlament res najti pravo ravnovesje, ko kritiziramo komisijo doseči moramo čim več prostih rok za delo, po drugi strani pa čim bolj pravilno število nadzorov. Res je, da je to težko doseči, ampak ne smemo vedno samo kritizirati komisije, da so preveč strogi ali preveč mili pri nadzoru. Delati moramo v smislu politike, ki jo želimo doseči in eh, v smislu tega, ali bomo s temi sredstvi dosegli politične cilje. Ah, ja, s tem se povsem strinjam. Potrebno je nadzorovati dobro uh, uporabo javnih eh, sredstev, uh, vendar pa je potrebno najti tudi ustrezno ravnotežje uh, med. Uh, prekomernim nadzorom in prešipkim nadzorom. Namreč eh, v nasprotnem primeru eh, se pojavijo dvomi v zvezi z učinkovitostjo nadzora. Danes jutraj sem predstavil svoje izkušnje v zvezi z eh, pilotnim projektom, za katerega je Evropska komisija zahtevala toliko dokumentov, da je vse skupaj postalo smešno. potrebno uh, se osredotočiti na najpomembnejše. V času uh, krize pa uh, ne moreš prositi recimo gasilca, da s tabo klepe, tako bi moral glasiti. In enako velja tudi za uh, obseg birokracije. Če želimo, uh, da bodo naši. Uh, da bo naš eh, proračun verodostojen, potem potrebujemo jasne podatke, ampak le eh, najpomembnejše podatke. Ali želi še kdo besedo v zvezi z to misijo v Libanonu in Jordaniji? Ne, potem prehajamo eh, glasovanju. Ne, gospod Moraga, želite besedo? Samo no, en nombre de Monika Vana, ki je tenido, ki. Que... Najlepša hvala. Ja, v, v imenu Monike Vega, ki je morala pravkar eh, zapustiti dvorano. Spomnim se eh, še našega, pre, naše prejšnje misije v Turčijo, ki je imela podoben namen. Seveda pa se zavedam tudi razlik, ki ste jih izpostavili, gospod predsedujoči. Torej, dobili smo vtis, da je situacija v Jordaniji in Libanonu precej slaba, torej da se ne izboljšuje. Seveda imajo tukaj zelo eh, specifične pogoje, ki potrebujejo specifične ukrepe. Investicijski programi in finančna sredstva za begunce, morajo upoštevati, kaj potrebujejo ti centri za begunce v posameznih državah. Pomagati moramo tudi eh, gostiteljski skupnosti, kjer se begunci nahajajo. Še posebej pa moramo podpreti programe eh, za enakopravnost spolov, ki bodo sedaj zelo pomembni, predvsem tudi v Jordaniji in Libanonu prihaja do grozljivega spalnega nasilja in podobno eh, grozljivih zadev, zaradi katerih trpijo ženske begunke. Euh, Najlepša hvala. Nisem iz postavil dramatične situacije sirskih eh, beguncev eh, na meji eh, z Jordanijo. Gre za približno 50 tisoč beguncev, ki se nahajajo v katastrofalni situaciji. jordanska vlada eh, je po posredovanju eh, predsednika eh, dovolila sprejem 200 do 300 beguncev na dan. Vendar pa s tem situacija še zdaleč ni rešena. Zagotoviti moramo najboljši možni sprejem za begunce, vendar pa temu ni tako. Uh, Tudi ne eh, znotraj Evropske unije, pomislite samo na begunce v eh, Kalenu. Do 22. junija, torej do srede, lahko vložite predloge sprememb. Sedaj pa prehajamo eh, k glasovanju, torej vas vabim, da ustavite svoje glasovalne kartice in da preverimo, ali te delujejo. Glasujemo. Število tistih, ki ste glasovali, se počasi izenačuje z številom ustavljenih kartic, vendar pa številni še zmeraj niste glasovali. No, da vidimo sedaj. Konec glasovanja. Najprej k poročilu gospoda Fernandeša. Predlog spremembe proračuna številka 2 k splošnemu proračunu za leto 2016. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti. Vzdržanje Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Torej, predlog spremembe številka 4 preverjamo. Konec glasovanja in predlog eh, spremembe je eh, zavrnjen. 16 proti 8 za predlog spremembe 5 je bil umaknen. Predlog spremembe 6, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 7 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 8 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjena. Devet, deset in enajst. Ti eh, predlogi sprememb eh, niso sprejemljivi. Sedaj pa končno glasovanje. Po imensko glasovanje glasujemo. Konc glasovanja. Predlog spremembe je sprejet za 25 glasovi za, enim glasom proti in enim vzdržanim glasom. Sedaj pa prehajamo k poročilu gospoda Negreska. Gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Predlog sprejembe dve. Kdo je za? Prosim, da dvigate roke. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tri za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog sprejembe štiri za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 sprejeto. 14. Se opravičujem. Se opravičujem. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Ne. Želite preveriti? Predlog spremembe 13. Bomo preverili. Glasujemo. Skrutaj klub. Konec glasovanja sprejeto. 14 za, 11 proti in 2 vzdržana. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto 18 za. Proti. Vzdržani sprejeto 19 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 20 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 21 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 22. Prvi del je brezpredmeten, zaradi tega, ker je bil predlog spremembe 21 sprejet. Torej bomo glasovali o drugem delu, ki je v skladu z predlogom spremembe 21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 23. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Bomo preverili. Pravilo spremembe 23. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 13 za, 11 proti sprejeto. 24 za. Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 proti 10. 25 je brezpredmeten, ker je bil 24 sprejet, 26 za. Proti vzdržani sprejeto 27 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. Zavrnjeno, sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 24 glasavi za in 3 glasavi proti. Sedaj pa dajem besedo gospodu Fernandešu. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči rad bi ločeno predstavil. Nakazilo 1 milijarde 824 tisoč 41 evrov gre za sklad za prilagajanje globalizaciji eh, za eh, Belgijo. Predlagam, da glasujemo za. Glasujemo. poimensko glasovanje in predsedujoči ni vključil mikrofona. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa eh, prenos sredstev številka 9 eh, oziroma prošnja za prerasporeditev. Prosil bi Evropsko komisijo, če lahko malo več pove o tej prošnji za prerasporeditev. Gre za 50 milijonov evrov eh, za instrument za povezovanje Evrope. gre eh, za boljše telekomunikacijske povezave in za spostavitev novega finančnega instrumenta. Prosim, eh, če bi eh, Evropska komisija, ki nam je sicer podala pisno pojasnilo, lahko povedala kaj več o tem novem finančnem instrumentu, pa tudi o izvajanju. Eh, instrumente za povezovanje Evrope, še prav posebej gre tukaj za področje energetike. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, poročevalec. Nadaljeval bom v angliščini. Gre za inštrument za povezovanje Evrope in zamisel, ki stoji za tem, je, da pospešimo ukrepe na področju komunikacijskih tehnologij, poleg tega pa želimo tudi dodatna sredstva za uh, energetske ukrepe. Pri teh uh, komunikacijskih tehnologijah želimo vzpostaviti naložbeni sklad za širokopasovni internet. Tukaj bi radi torej, spodbudili naložbe v uh, zelo hiter, hitro uh, internetno povezavo, tako da damo na voljo naložbene inštrumente. Govorimo o manjših projektih, ki eh, zahtevajo vnaprejšnjo zavezo in zaradi tega morda eh, ne sodelujejo določeni drugi akterji. Govorimo o 400 ali 500 milijonih sredstev, iz katerih bi jih 100 eh, milijonov prišlo iz proračuna, transfer 50 milijonov pa bi eh, za leto 2016 omogočil eh, ta, teh 100 milijonov sredstev vnaprej. Približno 100 milijonov evrov bo dala na voljo tudi Evropska investicijska banka, približno 100 ali 200 milijonov pa bodo dale na voljo nacionalne promocijske banke zasebni investitorji bodo prav tako vključili lastna sredstva v ta naložbeni sklad. Trenutno mislimo, da, te, da bo približno 200 milijonov teh zasebnih sredstev. Iz proračunskega vidika tukaj ne prihaja do sprememb v eh, tem, koliko odstotkov bo namenjenih znotraj orodja za povezovanje Evrope na področju informacijske tehnologije in energetike. Samo pospešili bi eh, določena sredstva za vzpostavitvijo tega naložbenega sklada za širokopasovni internet. Energetske, eh, energetski ukrepi pa bi bili predvideni potem za 2018. V letu 2016 smo imeli predstavljenih nekaj projektov, potem pa so se ti projekti izkazali, da še niso zreli za financiranje. Nekateri predlagatelji projektov naprimer niso imeli minimalnih finančnih eh, zahtev, zato da bi bili upravičeni do finančnih sredstev. Prav zato smo želeli spremeniti čas izvajanja uh, v tej komponenti. Na ta način bi torej sredstva prej dobili za dejavnosti na področju širokopasovnega interneta, naložbe v področju energetike pa bi bile uh, preložene na kasnejši datum. Uh, Če ima še kdo kakšno specifično vprašanje, lahko odgovorim. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Ali ste zadovoljni z informacijami? Eh, ali eh, predlagate podporo? Ja. Eh, mislim, da je dobro, da je celoten odbor dobro seznanjen. Tako je odbor dobro seznanjen, bomo glasovali, da glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 1 proti, 2 vzdržana. In še eh, tretja prerasporeditev, gospod splošni preporočevalec, ki ni vključil mikrofona. Gre za 3 milijone eh, in nekaj več kot 400 tisoč evrov, gre za Evropsko šolo v Frankfurtu prišlo eh, je do zaostanka zaradi pogajanj eh, z Evropsko eh, centralno banko in EOPO, e ki jo zanima vzpostavitev te šole. Zanima me, ali lahko Evropska komisija pojasni, Katere težave so se pojavile v eh, teh pogajanjih z Evropsko centralno banko in agencijo EIOPA in ali bodo ti težave kmalo rešene? Ja. Evropska eh, centralna banka seveda razpolaga z sredstvi, eh, predstavnik komisije. Ja, dovolite, da najprej razložim, kako je eh, bila obravnavana eh, razširitev šol v proračunu do tega trenutka. Eh, gre za. Organ, ki ima lasten proračun, ki se ne financira z evropskimi sredstvi. Eh, število otrok, ki obiskujejo Evropsko šolo v Frankfurtu, se zaradi povečanja števila zaposlenih eh, v Evropski centralni banki eh, povečalo. In trenutno to spada v upravne izdatke Evropske komisije. To velja za vse Evropske šole. Če tudi Evropska eh, šola ni namenjena eh, zaposlenim v evropskih inštitucijah, se pojavlja kot eh, tovrstna proračunska postavka. Gre za eh, šolo, ki je namenjena Evropski centralni banki, eh, pa tudi eh, drugim organizacijam in zato smo dejali, da potrebujemo pravično delitev bremena. Gre za vprašanje, kaj je razlog za te stroške in kam bomo te stroške uvrstili v proračunu. Eh, centralna, Evropska centralna banka mora prispevati k stroškom eh, šolanja eh, njihovih, otrok njihovih zaposlenih. Pogajanja so potekala že kar nekaj časa, niso bila vedno lahka, ni bilo ravno pravega navdušanja, da bi spremenili način financiranja te evropske šole, vendar pa je bil napredek dosežen. Eh, pri drugih agencijah eh, in organih, eh, recimo v Luksemburgu, kjer imamo tudi Evropsko investicijsko banko, smo dosegli napredek, ampak za proračun za leto 2016 nismo bili prepričani, da se bodo pogajanja pravočasno zaključila in zaradi tega smo predlagali, da bi zagotovili ustrezen znesek za Evropsko centralno eh, banko eh, oziroma za izobraževanje eh, v tej evropski šoli v rezervo. Evropska uredba za evropske šole. zahteva, da eh, sredstva za eh, evropske šole zagotovimo do 15. julija. Trenutno Evropska centralna banka še eh, ni česar ne prispeva, zagotoviti pa bi morala 40 odstotkov sredstev in zaradi tega je Evropska komisija predlagala to prerasporeditev, ki bo omogočila Evropski šoli v Frankfurtu, da nadaljuje z svojim delom da izpolni svoje obveznosti do uh, zaposlenih. In uh, računamo, da gre za prehodno obdobje od leta 2017 naprej, pa upam, da bo prišlo do delitve bremena, o katerem sem govoril prej. Upam, da bo to potem veljalo tudi za Evropsko centralno banko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod splašni poročevalec. Ali ste zadovoljni? predlagam, da glasujemo za. In pod točko razno bom zastavil še eno vprašanje in eh, sicer v zvezi z neko drugo prerasporeditvijo. Imate še kakšno vprašanje? Gospod eh, Freza, v evropskem eh, proračunu ne moremo predstaviti teh izdatkov. Za Evropsko centralno banko trenutno eh, to vrstnih eh, računov nimamo. Gre eh, le za zahtevo po sredstvih. Torej, ta znesek, ki se bo pojavil, v proračunu Evropske unije, bo neto znesek. Torej, eh, ne bo eh, posebej razčlenjenih davkov, eh, predstavljen bo kar neto znesek. Ja, to je nek specifičen postopek. Ja, le neto znesek. Gre le za proračunski znesek.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 21 voix pour. 21 za, 2 proti. Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec. Sedaj pa poročevalec eh, za druge oddelke. Gospod Depri, tudi vi eh, predlagate prerasporeditev. Prezident. Ja, gospod eh, predsedujoči, tri prerasporeditve. Prva prerasporeditev se nanaša na sodišče Evropske unije gre za en milijon osemsto tisoč evrov in sicer eh, bi morali prerasporediti ta sredstva iz postavke 12. Eh, sedem novih eh, sodnikov je šele pričelo z upravljanjem funkcije in na koncu naj bi bilo teh sodnikov 12. Ta sredstva pa naj bi namenili za zunanje dejavnosti v skladu z argumenti Evropskega sodišča, eh, ki kažejo, da eh, so se povečali stroški za eh, prevajanje. 54 tisoč dodatnih strani je bilo potrebno prevesti v preteklem letu, torej sem za, ta, za to prerasporeditev. Potem odbor za gospodarske in socialne zadeve. Eh, gre za 406 tisoč evrov eh, in tukaj gre eh, za sredstva, ki naj bi bila namenjena nadomestitvi električnega ogrevanja z ogrevanjem na zemeljski plin. In 56 tisoč sredstev naj bi bilo namenjenih za določene študije ki jih ne želim postavljati pod vprašaj. In še zadnja prerasporeditev, ampak najprej želim, da glasujemo o prvih dveh prerasporeditvah, kajti glede tretje prerasporeditve imam še vprašanje. E, torej, ni potrebno glasovati, torej, če nihče ne nasprotuje, e, potem predvidevam, da odbor e, ti dve prerasporeditvi podpire. Naj gospod Manka. Dovoljte, da bi se javljali v tem toku. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Jaz bi rad nekaj povedal o teh dveh prerasporeditvah. Evrop, sodišče Evropske unije pravi, da gre tukaj za varčevanje, da bi radi ta sredstva namenili eh, v druge namene. Ampak eh, sodišče Evropske unije pravi, da potrebuje zunanje storitve eh, zaradi tega, ker odpuščajo eh, zaposlene eh, prevajalce samo zato, da bi znižali število zaposlenih za pet odstotkov. Eh, sedaj pa potrebujejo zunanje prevajalce. Kaj zdaj to pomeni? Ali bodo potem kasneje zaposlili nove prevajalce ali kako bodo rešili to situacijo? Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Ja, to premestitev lahko podprem, ampak zanima me, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Potem pa Evropski gospodarski in socialni odbor. 400 tisoč so prihranili pri tolmačenju. Poleg tega naj bi izboljšali energetsko učinkovitost zaradi tega prihranka. Ja, to lahko le podpremo. Vendar pa je potrebno seveda povedati, da. Eh, so sicer privačevali sredstva na, podrečju, na področju tolmačenja, ampak upam, da je bilo to pozitivno tudi za tolmače. In te informacije eh, naj bi, oziroma bi morali biti upoštevane tudi pri pripravi proračuna za prihodnje leta. In še tretja prerasporeditev ESZD. Gre za službo za zunanje delovanje. Ne, poročevalec želi, da to obravnavamo ločeno. Torej, o prvih dveh prerasporeditvah govorimo. Torej, slišali smo uh, eh, vaši pripombi, ali želi poročevalec uh, kaj uh, dodati? Ne. Glede na to, da glasovanje ni potrebno, predvidevam, da odbor za proračun eh, nima nič proti tema dvema prerasporeditvama. Da, Potem pa gospod poročevalec smo pri Evropski službi za zunanje delovanje. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, gre za milijon eh, tristo tis, devetinštirideset tisoč evrov in sicer eh, za tri proračunske postavke. In sicer gre za eh, predsedstvo, kaj ti stroški so bili eh, višji, eh, potem medinstitucionalno sodelovanje, zahtevajo povišanje za milijon 111 tisoč evrov. Tukaj gre za Eh, službo Evropske eh, komisije eh, in sicer za misije. Nisem dobro razumel, ali gre tukaj za dejavnosti Evropske službe za zunanje delovanje v okviru Evropske komisije. In služba za pravne zadeve potrebuje več podpore strani zunanjih sodelavcev, zato da bi inštitucijo zaščitila pred eh, napadi na ugled in da bi zaščitila njene finančne interese. To se mi zdi čudno. 111 milijonov evrov za to, da bi inštitucijo zaščitili pred tveganje. ne zdi se mi, da so argumenti dovolj prepričljivi. Ampak to so le vprašanje. In zanima me, kakšen bo odgovor Evropske komisije, gospod Freza. Euh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej nove pristojnosti Evropske komisije pri upravljanju dosjejev. Evropska komisija to počne tudi za Evropsko službo za zunanje delovanje. In, in eh, urad odredbodajalca se ukvarja tudi z misijami zaposlenih pri eh, službi za eh, zunanje delovanje. Na ta način bomo ukrepili učinkovitost. Gre pa za dodatno delo uh, služb uh, v Evropski komisiji, eh, ki ga Evropska komisija torej upravlja za Evropsko službo za zunanje delovanje. Uh, gre za medinstitucionalni sporazum med dvema inštitucijama. Evropska komisija torej upravlja storitve za Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropska služba za zunanje delovanje pravi, da je uh, to bolj učinkovito, kot če bi te dejavnosti upravljala sama. Gospod eh, poročevalec, samo eno vprašanje imam. Ali eh, je Evropska komisija eh, povišala pristojbine za to, kaj ti sicer bi to lahko že predvideli v tem proračunu? Ali ste vi torej zvišali svoje pristojbine? Kaj se je spremenilo? Gospod Freza ko smo pripravljali proračun za leto 2016, eh, tega sporazuma še ni bilo, ni še stopil v veljavo in zato eh, so se pač ti stroški pojavili, ni pa eh, prišlo do zvišanja stroškov, gre zgolj za prenos dejavnosti. In uh, Evropska komisija uh, je prej imela predviden le proračun za misije za lastne zaposlene, ni pa imela predvidenega upravljanja misij za zaposlene pri uh, eh, ESZD. To pa se da od nas zahteva ESZD. Torej, Predvidevam, da gre za uh, pokrivanje teh uh, stroškov, uh, ki pa so nekako znotraj tega proračuna, ki je bil že odobren za Evropsko službo za zunanje delovanje za leto uh, 2016. Gospod Manka. Zahvaljujem, pan predsedaj. Ja bi samo še eno dodatočno otasku. Hvala lepa. Še eno vprašanje bi želel postaviti. Torej, Glede na te informacije, ki smo jih prejeli, bi imeli potrebo po dodatnih finančnih sredstev za nakup gradiva pisarniškega materijala. In torej gre tukaj za račune, ki presegajo to, kar je bilo predvideno. To naj bi bila razlaga, ampak jaz bi rad vedel še nekaj. Prejemamo Račune plačemo več, ampak kaj se je zgodilo na poti? Ni enostavno, da bomo plačevali več, ker pač so računi eh, višji od predvidenega. In potem pa še nekaj v zvezi s sodiščem, nisem prejel odgovora. Če so skrčili število uh, eh, dolnotranjih prevajalcev, potem zdaj plačujo veliko več za zunanje storitve. In uh, eh, razmire bodo ostale nespremenjene ali bodo na novo zaposlili notranje prevajalce. In uh, so enostavno povečali stroške, ker so odpustili notranje prevajalce. Kaj bodo storili torej v prihodnje? Oui, ja, hvala, gospod Manka, za vaše vprašanje ne vem, če eh, jaz sem eh, direktor za proračuna na eh, Evropskem sodišču, torej s skrčenjem osebja nismo želeli odpustiti naprimer določene lingviste, pravnike ali prevajalce. Ne, v resnici imamo pač to obveznost, da skrčimo stroške za osebje in nismo se odločili za nje kar tako. Ne, mi smo pač menili, da bomo lahko te te storitve zagotavljali za skrčenima osebjama na področju lingvisti v Pragu, In pač zaradi krčanja sredstev eh, za osebje smo morali tudi spremeniti naše politike, kajti sicer potreba po eh, prevajanju se povečuje in zato moramo dati zunanjim izvajalcem določeno število eh, strani, ki jih je treba dati v prevod. Prišlo pa je do določene politične spremembe in zato se je treba prilagoditi in smo morali torej spremeniti naš pristop. Prej ta stopnja eksternalizacije je znašala 25 odstotkov, zdaj pa se povečuje zaradi teh spremenjenih politik in torej se povečuje tudi, se povečujejo sredstva, ki jih namenjamo za freelance prevajalce, torej za zunanje prevajalce. Eh, torej ja, prej ja, je šlo za približno 100 tisoč evrov, zdaj pa se je število prevedenih strani povečalo in verjetno v letu 2017 bomo predvideli, predvideli uh, veliko večji proračun za to vrstne pre, zunanje prevode kot doslej. Hvala. Hvala lepa. Torej, uh, v bistvu kozmetično smo spoštovali skrčenje osebja za pet odstotkov eh, v smislu skrčenja stroškov za zaposlene, ampak v določenih primerjih pa eh, se moramo poslužiti zunanjih sil. Ne bomo zdaj načenjali na novo te razprave, ampak je vsekakor stvar, ki terja naš razmislek. V redu, vse to je pač tako, to ni znak eh, najboljšega načina upravljanja in eh, ne, ni primer dobrega posl finančnega poslovodanja. In se sprašujemo, torej, kam smo spravili eh, možgane. Gospod poročevalec je eh, tudi postavil vprašanje v zvezi z ugledom. Hvala Eh, predsednik. Ja, vprašanje. Torej, eh, zahteva se eh, okrepitev določenih sredstev za to, da bomo ustrezno lahko branili in ščitili ugled institucij pred morebitnimi zunanjimi napadi. Ne vem, kako lahko vnaprej lahko določimo, da bo prišlo do takega napada na naš ugled. In torej, kako bomo zdaj ščitili to ugled institucije pred morebitnimi napadi na njen ugled? To se mi zdi nekako neobičajno, kako mi lahko vnaprej že si predstavljamo, da bo prišlo do takih kritik in napadov. Ja, kaj gre za a, komisijo? Ja, a, Ja, tukaj gre za uh, službo za zunanje delovanja in torej gre za neko posebno panogo. To njihovo delovanje je precej samostojno. Uh, V redu, potem ste to nekako preoblekli v neko vrsto prerasporeditev, ker, imate, ker potrebujete denar. Ja, uh, sicer razumem, tukaj imam neko utemeljitev, gre za uh, probleme v zvezi s statutom. Ne, ne, ne, ne, to je nekaj drugega. To so členi, ki so vezani s statutom, je eh, člen 22.33. Jaz pa govorim o 22.36, je nekaj drugega. Gospod poročeval, želite, da to prestavimo na naslednjo sejo in da se o tem pogovorimo bolje? to ni stvar religije in veroizpovedi in ni nekaj nujnega, ampak tukaj spet se sprašujem, kaj pomeni ta, kaj pomenijo ta sredstva, ki jih namenjamo za a, zagovarjanje in ščitenje ugleda institucij pred morebitnimi napadi in kritikami. Ja, vprašam se, gospod poročevalec, ker tukaj ne razpolagam z najbolj eh, svežimi podatki, eh, vam ne morem odgovoriti in se eh, zavezujem, da vas bom obvestil po najboljših močih v čim krajšem času. Pardon. Ja, predlagam, da se izrazimo v zvezi s prvima dvema prerasporeditvima in da na naslednjo sejo preložimo pa izreku v zvezi z 22.36. Eh, glede na zneske, o katerih govorimo, ni potrebno, da glasujemo, gre za relativne zneske. Če ni eh, pripombe, lahko rečemo, da sta prvi dve razporeditvi potrjeni. Ne, tega ne moremo ločiti. V redu, potem bomo vse skupaj preložili na naslednjo sejo. Gospod Holmajer, v zvezi z politiko o stavbah, o nepremičninah, to je vprašanje, v zvezi s katerim smo se že pozabavali. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, čisto kratke informacije za kolege in kolege. E, eh, ja, so bomo razširili. Trenutno je zaposlenih 149 zaposlenih. Potem pa eh, bodo v naslednjih letih želeli razširiti zaposlene na 530 ljudi. Seveda bo eh, služba za zunanje delovanje dobila tudi nove naloge v, v skladu z temi migracijami. Predvsem bodo vključeni tudi zaposleni, ki delujejo na žariščih od leta 2012 je eh, obstajala zgradba v eh, Valiti, kjer eh, je sedež za EASO. Torej, to je že dogovorjeno, da bo sedež tam. Prav zaradi tega ne potrebujemo razprave o tem, da bi se sedež premestil kam drugam. Svet je pač odločil, da mora biti sedež. ESZD v Valeti. Gre za tri zgradbe, ki so že zasedene, 95 ljudi tam dela, 60 eh, različnih pisarnje, poleg tega so tudi konferenčne dvorane in podobno. Od 2015 deluje tudi eh, blok C, To je manjša zgradba za 1450 kvadratnimi metri. Tam je še nekaj večjih in manjših pisarn, pa tudi nadzorni center in eh, kantina ter konferenčne dvorane. Torej, EASO ima sedaj na voljo 4572 kvadratnih metrov tam. Skupni stroški vseh teh stavb, vključno z leasingom, vzdrževalnimi stroški in podobno, so 1,158 eh, milijonov evrov. In se zdaj tukaj navaja tudi, kakšna je stopnja za leasing. Mislim, da je višja kot ta, ki jo navaja EASO. Namreč eh, oni vključujejo tudi zunanje in zelene površine v to, pa tudi vse dovoze in podobno. Torej, eh, valeta vredno ni proračunsko gledano najbolj ugoden sedež, ampak tako pač je. Od leta 2017, od sredine tega leta, bodo dodali eh, še eno zgradbo z 5008 kvadratnimi metri, kamor bodo dodali še veliko zaposlenih in njihovih pisarn, pa seveda tudi konferenčne dvorane. Tam ESO eh, ocenjuje, da bo cena za kvadratni meter 185 eh, evrov. Pri drugih eh, zgradbah so cene podobne okrog 200-195 evrov na kvadratni meter. Skupne stroški za to novo stavbo bodo 1,67 oziroma 1,679 milijona evrov. Skupni stroški bodo torej približno 2,836 milijona evrov. Če potem tukaj vključimo še parkirna mesta, dodali smo še 34 parkirnih mest in eh, ta stavba je v lasti malteških oblasti, malteške vlade in do sedaj so bila ta parkirna eh, mesta na voljo za stonj sedaj pa naj bi plačali še 610 evrov na leto za vsako parkirišče. To je 51 tisoč evrov. Prišli smo torej na 2,8 milijona evrov letno, to bo eh, končna vsota. Prednost tega je, da se je SZD že deloma uselil v te stavbe, kar pomeni, da ne bo dodatnih stroškov zaradi preseljevanja. Če kdo torej meni, da bi bile druge stavbe ugodnejše. No, verjetno ne bi bilo ugodneje, če se vsi izselijo, preselijo, uselijo. To bi bili precejšnji dodatni stroški. Pa še drugič, malteške oblasti eh, ne zahtevajo eh, indeksacije, po kateri bi se stroški dvigovali letno. Štandard eh, je torej dober, stavbe so bile zgrajene na tak način, da jih lahko nekoč v celoti uporabljamo. Torej, mislim, da bi morali po mojem mnenju to potrditi. Edino, kar bi dodala znotraj morda dopisa, pa bi bilo vprašanje teh parkirnih mest, ali je torej smiselno, eh, da se plačuje relativno visoko vsoto da naredijo ta parkirišča, ampak nasplošno gledano predlagam, torej, da to potrdimo z tem dopisom, kot že rečeno. Nima smisla, da tukaj zapletamo zadeve. Za naslednjič pa bi bilo dobro, da bi, bili, da bi bile številke v poročilu pravilne, namreč eh, v poročilu smo dobili napačne številke, kar je nekaj, kar se takšni agenciji ne bi smelo dogoditi komisijo resnično prosim, da to posreduje agencijam. Vemo, da je sedaj zelo zaposlen z drugimi deli, res je, ampak vseeno bi bilo dobro, da pripravijo dejansko poročilo z pravilnimi številkami. Res je, da se morda sedaj ne osredotočajo na nove stavbe, ampak na druge probleme v Grčiji in Italiji. Ampak vseeno, to sem želela dodati, namreč to slabša ugled agencije če pride do razlike 300 tisoč evrov eh, v isti zgradbi letnih stroškov. Torej, še enkrat prosim, da agencijam pomagate pri pripravi takšnih eh, predlogov. Kot že rečeno, pa lahko to potrdimo, namreč spremembe nam ne bi doprinesle nič, ne lokacijsko in ne stroškovno. V redu, potem eh, vi si ne želite, da preložimo to odločitev, eh, čeprav niste prejeli še tistih dodatnih informacij, vi pa vseeno želite, da glasujemo kar zdaj. Ali tudi ostali člani odbora eh, so istega mnenja? V redu, dobro, potem bomo glasovali. Kdo je za? Hvala, proti? Nihče? Nihče? V redu, potem je, bil, eh, je bila odločitev sprejeta in eh, s pomočjo komisije bomo prosili EASO, da nam sporoči, kaj se bo zgodilo s temi stroški za parkirišča. Ja, morda bi lahko prosili eh, malteške oblasti še za to. Mislim, lahko jih pisno obvestimo o tem, ne bomo pa delali velike težave iz tega. V redu, bomo posredovali eh, en tak, en tak dopis podpise in bomo uh, protestirali in še enkrat bomo zahtevali to informacijo. Ampak pod točko razno naš splošni poročevalec ima vprašanje, ki bi ga želel zastaviti v zvezi z nekim, eh, neko prerasporeditvijo uh, eh, za 18 milijonov. Ja, uh, gre za te samostojne, neodvisne prerasporeditve, ki gredo nekako mimo našega odbora, to je popolnoma zakonito, ampak če se to uporablja uh, samovoljno, diskrecijsko, potem to lahko privede tudi eh, do mm, zmanjšanja preglednosti in komisija bi lahko zapadla v skušnjavo, da eh, skozi okna vključi to, kar je ni uspelo spraviti noter skozi vrata. In torej v tem primeru govorim o 18 milijonih evrov eh, v instrumentu za sosedstvo. Eh, zato, da bi eh, pač to spremenili v predpristopno področje, zato, da bi pomagali eh, beguncem v Turčiji. In komisija lahko trdi, da mi vemo, da bomo tudi prek instrumenta za sosedstvo pomagali tudi za begunce in migracije, ampak nikoli niso navajali znesko in nikoli niso navedli, da bo to samostojna prerasporeditev. In eh, torej a, eh, mislimo, da dober način, da rešimo to stvar, je, da to nekako a, eh, uzakonimo in, a, in sicer kako, tako da upletemo tudi parlament. In vas želimo pozoriti, da ta, ta prerasporeditev je izvedljiva na podlagi predloga spremembe, ki smo ga dali na ravni zgajevajnega postopka. Se pravi, da ta prerasporeditev bi lahko tudi eh, posegla v dogovore in eh, stališča parlamenta. Ne, ne bo tako, ampak bi se lahko to tudi dogodilo. Zato moramo biti previdni, ko gre za ta znesek 18 milijonov. Zato bi prosil komisijo, da nas obvešča, kaj se bo dogodilo s tem zneskom. In bi želeli biti seznanjeni s tem, kaj se dogaja s tem mehanizmom za begunce v Turčiji. Potem še drugo vprašanje, ali, ali mm, predvidevate, da bo prišlo do drugih takih podobnih eh, preusmeritev, ki eh, bi jih lahko pričakovali eh, v prihodnje na, mm, z ozirom na begunsko krizo. Hvala, gospod Frez, izvolite. Monsieur le Président, euh, je, euh, je suis un peu confus parce que. Hvala lepa, nekoliko zmeden sem, uh, ker ko je prišlo do usklajevanega postopka uh, v zvezi z proračun za leto 2016, torej novembra lansko leto, komisija je zelo jasno dala vedeti, takrat smo se pogajali v zvezi z mehanizmom za Turčijo, da smo potrebovali za to, da bi pač ustrezno zagotovili sredstva do uh, višine 500 milijonov, od takrat smo govorili o tem znesku za ta mehanizem, eh, torej smo navedli jasno, da smo potrebovali, da delež eh, sredstev namenjenih za eh, instrument za sosedstvo bi bili uporabljena za begunce v Turčiji. Torej, 10. decembra ob predstavitvi lansko leto, torej pred tem odborom, je komisija razdelila neko preglednico s porazdelitvijo virov financiranja teh 500 milijonov, ki jih je komisija predlagala, ki bi jih bilo potrebno sfinansirati iz evropskega proračuna in v tisti preglednici, ampak naknado vam bom razdelil eh, en, to isto eh, preglednico, ki smo jo takrat razdelili. Vidite, da 18 milijonov prihaja iz instrumenta za sosedstvo, in 37 milijonov pa iz instrumenta za predpristopno eh, pomoč. To, kar je storila komisija, je bilo enostavno to, da eh, smo to eh, omogočili v praksi, tako da lahko pride do tega izdatka v korist beguncev v Turčiji. In eh, torej v tem primeru instrument za sosedstvo, eh, ne moramo uporabiti instrumenta za sosedstvo, ker eh, gre za Turčijo, zato to mora potekati prek instrumenta za predpristopno pomoč in torej po strani komisije. Ehm, saj mi tako razumemo, se nam zdi, da smo vedno zelo pregledno postopali, se pravi, da smo dosegli to, da instrument za sosedstvo prispeva kot vir financiranja dela tega, tega zneska za mehanizmo, za mehanizem za begunce v Turčji, ampak ker je nemogoče neposredno uporabiti instrumenta za sosedstvo, potem to znotraj meje desetih odstotkov, kot je določeno v šestem členu ure, finančne uredbe, ribe, smo to uh, izvedli uh, absolutno po pravilih in brez vsakršne želje, da bi česarkoli, uh, da bi karkoli uh, zakrili in skrivali in uh, vse to je bilo že jasno najavljeno lansko leto. Vsekakor si pribeležim vaše pomisleke in. Ne vem, če bo prišlo do drugih dvomov, um, ko gre pa za druge prerasporeditve, naj povem, da um, gre za znesek 150 milijonov, kar je bilo predvideno v okviru proračuna 2016 in ni bilo bolje opredeljeno, torej lahko, ko gre za sosedsko politiko, pa lahko vam povem, da ne bo prišlo do drugih prerasporeditev. Hvala. Hvala lepa. Ja, ne zatrjujem, da je to nezakonito, vse je bilo povsem zakonito in po pravilih. Mi smo bili tudi seznanjeni s tem, nismo pa bili seznanjeni eh, o tem, da bo to samostojna prerasporeditev. Eh, v, po, po, po pravilih lahko pri samostojnih, eh, pri samostojnih torej prerasporeditvah lahko dosežete najvišji prag desetih odstotkov. Recimo, da gre Eh, da se, vi se odločite, da se temu izognete, tako, tako en mesec eh, prerasporedite do višine 9 odstotkov, naslednji mesec do 9, drugi 9 odstotkov in tako dalje, kar bi lahko privedlo do veliko večjih zneskov. Na tak način se izognete temu, da k stvari pritegnete eh, drugega so zakonodajalca, ko gre za proračun. In eh, še ena stvar, eh, mi bi želeli, da bi bil parlament vedno soudeležen v čim večji meri pri vseh prerasporeditvah. Morali bi se izogniti samostojnim prerasporeditvam v čim večji meri. Hvala. Hvala lepa. Ja, to je bila zaveza, ki eh, jo je sprejela in eh, tudi podpredsednica Georgijeva. In torej, gospod eh, splošni poročevalec, imate še kaj dodati? Vsekako zdaj smo se soočili okrog tega. Imamo pa še eno točko, ki je bila omenjena in sicer spraševali smo komisijo, da pojasni proračunske posledice predsednica sporočila 7, dne 7. junija v zvezi z novim okvirom za partnerstva z tretjimi državami v okviru Evropske agende na področju migracije. Gospod Timmermans na plenarnem zasedanju je najavil začetno 6 milijard pomoči za tretje države, ampak videti je, Eh, ko gre za eh, skrbniške sklade 3 milijone in 600, tisoč, 600 milijonov, 2, milijoni, 2 milijardi 400 milijonov, potem makrofinančna pomoč 1 milijarda in eh, pa ovojnica 4 milijarde 400 milijonov pomoči, prioritarne pomoči za tretje države. Komisija nam lahko pojasni sestavo tega, te vsote, tega zneska, torej katere so natančni zneski, obdobje, obdobje, v katerem bodo sprejeti ti ukrepi, kdaj bo morda prišlo do kakšnega prekrivanja. In torej šest, znesek šestih milijard predvideva tudi zahtevo po svežih kreditih ali pa gre enostavno za to, da kombiniramo kredite, ki so bili že predvideni, ki so bili torej že predmet neke, neke najave. In um, morda hkrati komisija bi nam lahko tudi še povedala, kaj se dogaja prihaja z načrtom za zunanje naložbe v Afriki, v prim, podobno tako kot s EFSI-jem. Mogherini je prejšnji teden omenjala z jamstvom, evropskim jamstvom. 3 milijarde 100 eh, milijonov eh, evrov. Torej ehm, bi lahko nas seznanili s tem, ali bo prišlo do zakonodajnega predloga v zvezi s tem in če je temu tako v kakšni obliki. To so torej različne teme, eh, ki so relevantne za umestni pregled. Gospa Toma, gospoda Albrecht se sprašujete, kako bo to vplivalo tudi na proračun za leto 2017. Eh, potekajo torej priprave predloga in tudi eh, potekajo priprave za pregled večletnega finančnega okvira. Gospod Freza, ali imate morda kakšne informacije, s katerim nam lahko osvetlite celotno sliko? Hvala, predsednik. Poskusil bom eh, vam zagotoviti določene podatke, informacije, odgovor na vaše vprašanje. In torej v zvezi z skoraj 8 milijardami, ki so omenjeni v sporočilu, Eh, v zvezi z sporazumi za partnerstva z afriškimi državami in povezanimi s sosedsko politiko. Eh, zneski dejansko računajo na vire financiranja, ki prihajajo iz razvojnega sklada, Evropskega razvojnega sklada potem viri iz um, evropskega proračuna, ki prehajajo prek skrbniških skladov in pa plus tudi neke obljube, ki so bile dane na konferenci v Londonu in temu treba dodati tudi eh, makrofinančno pomoč in to v znesku skoraj 8 milijard evrov v časovnem obdobju, ki trenutno zajema 8 let in eh, pri skrbniških skladih računamo tudi znesek, ki ga pričakujemo od eh, držav članic, ki eh, bi, jih mor, torej, ki bi jih države članice morale uplačati v isti višini, kot bo prispevek iz Evropskega proračuna oziroma Evropskega razvojnega sklada. Torej to, kar zadeva teh 8 milijard. Uh, Eh, v zvezi z profilom, tudi torej potreb eh, v tem časovnem eh, razponu in kako bomo to uporabili. To bo odvisno od tega, kako hitro se bodo razvijali partnerski dogovori z državami, ki so omenjene v sporočilu in uh, vse to bo tudi odvisno od eh, oblike, ki jo bodo imeli ti dogovori in tudi teh različnih um, instrumentov, ki uh, bi lah, se lahko uresničevali v obliki subvencij oziroma posojil. Um, torej, ko uh, gre za naložbe. Uh, Do septembra komisija je najavila, da bo predstavila svoje bolj konkretne predloge v zvezi s tem. Uh, zamisel je bila pač ta, da bi imeli možnost, da vzpostavimo pogoje za to, da pritegnemo eh, zasebne investitorje ki bi se pridružili različnim oblikam javne pomoči afriškim državam in eh, sosedskim državam, zato da bi poskusili na tak način se lotiti eh, virov eh, oziroma vzrokov, ki povzročajo migracijske tokove proti Evropi. Mm, v, v sklopu te zamisli določeno ulogo bodo odigrali eh, evropski viri financiranja, ulogo bodo odigrali države članice eh, s tudi dvostranskimi oblikami pomoči, ulogo bodo prav tako lahko imeli agencije za razvojno pomoč in določene Eh, posojilne agencije, institucije, torej eh, tudi eh, finančni zavodi mednarodne narave in nacionalne narave. In vprašanje, ki je pred nami, je to, da poskusimo vse to razčleniti na ustrezen način. Torej zakonodajni predlog do katerega bo prišlo za vzpostavitev investicijske platforme ravno za te potrebe. Torej zakonodajni predlogi nas še čakajo, so pač eh, stvar eh, še naslednjih mesecev. O tem bom lahko več poročal kasneje. Hvala lepa, gospod Freza, za vse te podrobne informacije. Ali bi morda lahko v povezavi z prvim vprašanjem, ki je zadevalo os, znesek 8 milijard evrov, nam lahko posredujete pisni dokument, tako da bomo lahko natančno si ogledajo, kako se eh, seštevajo različni prispevki eh, do zneska 8 milijarde. In eh, nam lahko tudi pojasnite čas, časovni razpon, kako bodo ta, te, ta sredstva, teh 8 milijard razporejenih a, skozi ta časovni razpon. Hvala lepo vsekakor za vse informacije. Ali a, želi še kdo postaviti kakšno drugo vprašanje ali načeti kako drugo temo po točko razno? Ne. V redu, lahko rečemo, da je seja zaključena. Hvala lepa za vašo udeležbo. S tem smo zaključili sejo. Hvala.